Oui. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien. Collègues et collègues, dvorana je skoraj da polna, tako da lahko pričnemo z današnjim zasedanjem. Najprej moramo sprejeti današnji dnevni red. Ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Ne, prav, hvala na to sprejetje zapisnika seje 23. in 14. septembra ter 30. septembra letošnjega leta. Ima kdo kakšen komentar? Brez komentarjev. Zapisnika sta sprejeta. Sporočila predsedojočega. Peti trilog o Mifidu je potekal, bo potekal, eh, je potekal 9. oktobra. Pogovarjali smo se o e, strukturi trga, o upravljanju podjetij, o zaščiti e, vlagateljev. Govorili smo tudi o področju izvajanja. Naslednji trilog bo potekal 16. oktobra. Glede e, bank je 8. oktobra potekal trilog v Strasburu pogovarjali smo se tudi o pogojih eh, reševanja in besedili parlamenta in sveta sta bili prav tako predmet razprave. Prisluhnili smo eh, predstavitvam sveta in komisije. Dobili smo mandat za dodatno tehnično delo, naslednji trilog pa bo potekal v Strasburu 22. oktobra. Kakšni komentarji? Ne, prav, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo o zavarovanju pred naravnimi nesrečami, nesrečami, ki jih povzroča človek. Poročevalec je gospod Terho, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, sedaj bom na kratko predstavil glavna načela mojega osnutka poročila, ki izhaja iz zelene knjige, ki jo je Evropska komisija objavila na temo naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroča človek. Sprašujejo se, če moramo ukrepati na ravni EU. Na to bom z veseljem prisluhnil vašim komentarjem. Priča, pričakujem tudi vaše predloge sprememb za to, da bi naredili ta dokument koherenten. Kot veste, se države članice soočajo z različnimi tveganji. In predvidljivost naravnih nesreč je različna, odvisna od različnih dejavnikov, vremenskih in geografskih dejavnikov. Ravno zato menim, da so posebej prilagojeni ukrepi najboljša rešitev za to, da upoštevamo tako geografske kot tudi vremenske dejavnike. Zato podpiram prožnost na trgu zavarovan na zavarovalniškem trgu. Ne moremo imeti eh, modela, ki bi ustrezal vsem. Obenem bi rad povdaril tudi pomen preventive. To je prvi korak pri preprečevanju nesreč. Več kot uložimo v preventivo, bolje se bomo lahko eh, izognili katastrofam. Ne smemo pozabiti niti na načelo eh, odgovornosti posameznika. Vsi na lokalni, na nacionalni eh, ravni morajo upoštevati obstoječa tveganja in kakšno je tveganje, če ne upoštevamo teh tveganj. Poročilo povdarja tudi pomen informacij, ki morajo državljanom državljanka pomagati pri izbiri, pri odločitvah. Dobro bi bilo vzpostaviti omrežje za izmenjavo najboljših praks, pri katerem bi prav tako sodelovali lokalni organi. Na koncu bi vam rad spomnil še na naslednje. Na eni strani so naravne nesreče odvisne od eh, vremenskih in geografskih dejavnikov, na drugi strani pa imamo nesreče, ki povzroča človek zaradi nepravilnega ukrepanja, zaradi slabega eh, upravljanja s tvegani. Imamo torej različna zavarovanja, ki pokrivajo ta dva tipa eh, nesreč in ne bi bilo primerno, da jih obravnavamo skupaj v svežnju. Hvala za pozornost, z veseljem bom prisluhnil vašim mnenjem. Hvala. Merci, La... Hvala, gospod Terho. Werner Langen, LS. Okay, da... Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu. Najpomembnejše točke iz svojega osnutka je že navedel. Gre za zeleno knjigo. Zelena knjiga je prva stopnja obravnav tukaj v Evropskem parlamentu če se bomo dogovorili s komisijo, da je potrebno o te teme govoriti, bo sledila bela knjiga, zato torej je tudi mnenje o zeleni knjigi kratko, tako je tudi kolega to predstavil. V osnotku je zapisano, da je zavarovalniški trg eh, zelo raznolik in da so države članice izpostavljene različnim tveganjem. Naj izpostavim nedavno poročilo druge največje pozavarovalnice Svisre. Thank you je pred nekaj dnevi jasno izpostavila, kakšna so tveganja zaradi zimskih viharov ali tropskih ciklonov, poplav, rečnih poplav, cunamijev, potresov. In tukaj je potem končni rezultat tak, da, je naj, da so najbolj ogrožena področja na svetu izven Evrope. Deset najbolj ogroženih področje Tokio in Yokohama, več kot 10 milijonov ljudi, Manila 34,6 milijonov ljudi, Delta na Kitajskem s 24 milijoni, vsaka Kobe 32 milijonov, Džakarta 28 milijonov, Nagoja na Japonskem tudi 23 milijonov, Kakuta 18 milijonov ljudi, Šanghaj 17, Los Angeles 16 in Teheran 15,6 milijonov prebivalcev. To so najbolj ogrožena področja. Torej, to je pomembna tema v Evropi, vendar pa izven Evropske unije so najbolj ogrožena področja na tem seznamu. To je torej popolnoma jasno, neodvisna študija Swiss Re in to je potrebno upoštevati, ko obravnavamo to temo. Zato je pač tako, da v Evropi Kot pravi zelena knjiga, imamo razlike med državami članicami. Te so velike, naprimer, kar se tiče potresne ogroženosti. Tudi poplave eh, so redke v državah, ki nima more, razen če seveda ne govorimo o rečnih poplavah. In potem seveda tsunami tukaj tudi ni takšni dimenziji kot v Indijskem oceanu ali Tihem oceanu. Tako da torej gre za zelo heterogeno temo pri kateri, in to je poročevalec eh, upravičeno in lepo povedal, ne moramo najti splošnih rešitev za vse primere. Zato je pomembno, da zasebni in javni sektor sodelujeta, da pomagata in že nekajkrat sem povedal, da je pomembno, da tudi sami prevzemamo odgovornost. Država ne more prevzeti vseh tvegan, ne gre za slabo upravljanje, gre za naravne nesreče, ki praviloma jih ni mogoče popolnoma napovedati. Obiskal sem pred nekaj tedni zitre Center za potrese v Tokiju in razvili so sistem, ki registrira 170 tisoč potresnih sunkov na japonskem vsako leto. In Če ne, gre za stopno, ki je na četrto po Richterjevi eh, lestvici, se takoj preko sveznih kanalov obvesti javnost o tem. In tega v Evropi nimamo. Osnutek poročila poziva komisijo, da zagotovijo znanstvene dognanja, in izpostavila tudi lastno odgovornost. Tukaj bi se rad še prav posebno zahvalil poročalcu, to je prava pot. Ugotavlja tudi, da ne prihaja do izkrivljanja trga, če bo prišlo do posredovanja na evropski ravni. In potem kritične točke, samo štiri. Prva. Imamo različne razmere v državah članicah, ampak pa potem seveda ne opozarjamo na različne kulturne, geografske in druge eh, danosti. Potem točka 8, ko naštevamo, tukaj pozivamo gospodarstvo, da bi naj zagotovili gospodarske spodbude in tudi ustrezno zavarovalno raven. Tukaj bi morali precizirati, kakšne bi naj, bili ti, eh, kakšne bi naj bile te ekonomske spodbude. Deveta točka, zahtevamo od zavarovalnic, da premije oblikujejo za uporabnike bolj natančno. Ta predlog bi rad predal gospe Beres, ki je želela to vključiti v svojo direktivo. In torej to bi morali v MID2 tudi upoštevati, tako da bi imeli vsaj minimalne informacije in bi jih lahko potem vsi dobili. Naprimer, verjetnost potresa ali tsunamija in napovedovanje, to je zelo težavno. In potem še ena točka, ki navaja, da bi naj še vedno zagotavljali tudi odgovornost držav članic, tukaj bi morda morali tudi bolj podrobno navesti, kaj bi bilo potrebno vse storiti. Verjetno poročevalec nima dovolj prostora, mi pa lahko to še uvedemo. Hvala lepa. Mislim, da je podlaga zelo dobra. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala, gospod Langen. Gospod Torvalc. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za njegovo poročilo. Kot je dejal že Werner Langen, bi rad podprl njegove besede. Podpiram večino točk o poročilu glede informiranja in eh, preventive. Mislim, da potrebujemo več raziskav. Največji izziv za zavarovalnice, za ta podjetja je, da nimajo dovolj podatkov o eh, tveganjih pri naravnih nesrečah. Zato je težko pripraviti eh, zavarovalno polico za pravo, čelo, eh, za pravo ceno za pravo nesrečo. Poročevalec pravi, da en model, ena rešitev ni primerna za vse in sam se strinjam mislim, da imajo različne države različne sisteme, ki eh, delujejo dobro in ne vem, zakaj bi se morali odmikati stran od tovrstnih rešitev. Zavarovalništvo je eh, globalen posel. In eh, lahko imamo dobre premije, ki izhajajo iz različnih sistemov sam eh, menim, da obvezna zorovana polica ni prava pot naprej, kljub temu, da bi lahko znižali eh, cene, ne smemo pozabiti na odgovornost posameznikov, ne smemo odpraviti eh, pobude, spodbude za dejanske, dejanska zavarovanja. zanima me, če mi lahko komisija pove, zakaj se govorimo, zakaj se pogovarjamo o naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroča človek in to v enem dokumentu. Mislim, da to ni prav. Pri naravni nesreči nimamo takšne odgovornosti, pri eh, nesreči, ki jih povzroča, nesrečah, ki jih povzroča človek, pa imamo tisto osebo, ki je lahko odgovorna. Z vidika zavarovalnic eh, naravne nesreče obravnavamo eh, na predvsem na področju zavarovanja eh, eh, zemlje, področja v primeru nesreče, ki povzroča človek, pa eh, obravnavamo to na področju zavarovanja oseb. Mislim, da smo to videli tudi v primeru poplav, na primer v Nemčiji spomladi. Vem, da komisija dela na direktivi na področju um, naravne odgovornosti, odgovornosti za naravo, potem imamo odgovornost za uh, področje jedrske energije in druge direktive. Različni direktorati v komisiji se ukvarjajo s tem in sprašujem se, če je to dobro upam, da ne bomo dobili eh, dokumentov, ki bi si med sabo nasprotovali. To bi bila brez dvoma birokratična katastrofa, ki bi jo povzročila komisija. Veselim se sodelovanja s poročevalci in sporočevalci v senci, kot je dejal Werner Langen. Imamo vse možnosti, imamo priložnost, da eh, delamo dobro in pripravimo koherenten dokument. Hvala. gospe Nici ni tukaj, jo boste zamenjali, želite spregovoriti sedaj ali boste prebrali uh, svoje zapiske. Preti poštovani, govorit ću... Bom zelo nakratko. Govorim v imenu kolegice Marlene Mici, ki se danes eh, ni mogla udeležiti našega zasedanja. Torej, kar zadeva to tematiko zavarovanja pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroča človek. Menaš to en kompas, the main point. To je dober začetek, dober dokument, ki obravnava osnovne eh, točke. To je dober korak naprej. Strinjam se z mnenjem poročevalca. Nimamo ene same rešitve za vse težave. takšen eh, enoten ukrep v Evropi ni potreben. Preventive, preventiva in informiranje. Vse strani se strinjajo, da je dostop do več informacij v veliko pomoč, tako za uporabnika, kot tudi za zavarovalnico samo. Ampak ta informacija te informacije morajo biti lokalne narave, tako da eh, nudijo uporabniku natančne podatke. Menim, da bi morali vzpostaviti dobro prakso izmenjave informacij, zato da bomo olajšali prenos podatkov med vladami, zarovalnicami in uh, uporabniki, brez da bi kršili načela varstva podatkov. V zvezi s preventivo menim, da bi moralo poročilo iti dlje. Povdariti bi morali pomen uh, vloge vlade, ko gre za informiranje, osveščanje ljudi uh, o tej problematiki zavarovalniški trg. Razlikovati bi morali med naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroča človek. Poročilo se tega vprašanja sicer dotika, ampak mislim, da bi lahko še marsikaj postorili na tem področju. Menim, da bi morali omeniti tudi dejstvo, da dve kategoriji uh, sicer ločeni, ampak da imamo tudi uh, situacije, ko jih je dobro združiti. Mislim, da bi morali tudi eh, pogodbe poenostaviti v primerjavi s trenutnim stanjem. To je povezano prav tako z vprašanjem informiranja. Zavarovanja bi morala biti uh, pripravljene na osnovi tvegan. Če želimo, da so učinkovita, potem potrebujemo zadostne informacije. Vprašanje moralnega hazarda ni dovolj dobro eh, obravnavano. Tudi to si moramo pogledati. Tudi vprašanje eh, gradbeništva je nekaj, kar si moramo natančno pogledati in obravnavati. Nezavizujoče, eh, nezavizujoče zavarovanje. Glede tega se strinjamo s poročevalcem, obvezna zavarovanja za naravne nesreče, nesreče, ki jih povzroča človek, trenutno ni potrebno Zato bomo pripravili predloge sprememb v tej smeri. Hvala. Merci, Izvolite. Najlepša hvala, gospod Jean-Paul Gozes. Gospodu Terhu bi rad povedal, da je poročilo, ki nam ga predstavlja, sestavljeno iz dveh faz en od elementov nam je všeč, je zelo pozitiven in gre za eh, preventivo, za obveščanje. Na to pa imamo pri tem še drugi element in to je vprašanje odgovornosti posameznika. To nam ni tako všeč. Dovolite mi kratek komentar, preden eh, nadaljujem. Kolegi pravijo, da bi morali bolje opredeliti, kaj so naravne nesreče, kaj so eh, nesreče, ki jih povzroči človek. Mislim, da je to vedno težje določiti. Odgovornost človeka je vedno večja. Ne govorim seveda o cunamijih in o e, potresih, ne, govorim o suši, o e, vročinskih valovih, o poplavah, o požarih ta razlika je vedno kompleksnejša. Odgovornost človeka pri tovrstnih pojavih je namreč vedno bolj prisotna. Zdi se nam, da je povdarjanje preventive zelo pozitiven korak naprej. Katastrofe je vedno več, eh, vedno bolj raznolike so njihovi ekonomski stroški pa so prav tako eh, vedno bolj pomembni. Lahko ustavijo eh, oziroma vplivajo na gospodarski razvoj naše države, naših držav in celotnega planeta. Vse, kar se eh, dotika informacij, se nam zdi pozitivno. Moramo pa seveda govoriti tudi o tistih, ki zaradi določene eh, nesreče ostanejo brez vsega. Pomagati jim moramo na evropski ravni. Dokumenti morajo biti čim bolj standardizirani in enostavni, tako da ljudje točno vedo, kakšne so police, kakšni okrepi se sprejemajo in kakšni so postopki, ki jih je potrebno sprožiti. Lahko si, na primer, zamislimo spletno stran posvečeno to vrstnim informacijam. Tam bi lahko vsak kliknil na svojo regijo, svoje mesto, svojo vas, svojo četrt, svojo hišo, tako da bi ugotovil, kakšna so tveganja povezana s tem področjem. Identificirati je potrebno tveganja, in eh, ljudi informirati. To je dobro. Imamo pa nekaj eh, pomislekov v zvezi z odgovornostjo posameznikov. Tukaj se naše mnenje eh, razlikuje od mnenja poročevalca. Posamezniki so ločeni od države in drugih akterjev, kljub temu, da te katastrofe ponavadi grejo onkraj eh, okvira posameznikove odgovornosti ali pa celo nacionalne odgovornosti. Mislim, da ne moremo imeti eh, neke enotne police, zarovalne police. Mislim, da moramo biti pri tem precej prožni. Ampak Evropa mora določiti cilje, s katerimi bi poskušali standardizirati to področje in s tem eh, povečali učinkovitost odgovornosti posameznikov. Ne smemo skrbeti zgolj za informiranje, ampak tudi za vse zarovalniške police, za vse pogodbe, ki se sklenejo na tem področju. Posameznik mora vedeti, kaj podpisuje, kakšna tveganja prevzame nase in zakaj je odgovoren. vprašanje nesreč, ki jih povzroči človek. Pri tem moramo eh, seveda identificirati njihov izvor, naprimer eh, onesnaževanje ali pa eh, jedrske katastrofe, ki so še vedno mogoče. Morda bi morali biti tukaj predvsej bolj rigorozni, predvsej bolj strogi in ostri. Nikoli ne moremo popolnoma preprečiti učinka neke nesreče v jedrski elektrani, ne glede na to, kaj eh, naredimo v zasebnem sektorju. Mislim, eh, da bomo dobro sodelovali, tako sporočevalci, kot tudi sporočevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala, gospod Epping, ki eh, bo govoril o menu gospoda Foxa. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, Fox me je prosil, naj povem, da je večinoma uh, pozitivno ravnan pri tem poročilu. Veseli ga, da poročevalec meni, da ti dve kategoriji nesreč ne smemo obravnavati kot ene same. Imamo namreč dve zelo različni kategoriji in za gospoda Foxa je to zelo pomembno. Gospod Fox meni tudi, da eh, ne moremo argumentirati intervencije na evropski ravni. Vesel je tudi, da proračevalc meni, da rešitev, ena rešitev za vse ni primerna. Neobvezen okvir je najboljši način za razvoj zarovalnih proizvodov v eh, različnih geografskih področjih. Ampak gospod Fox ima nekaj dvomov v standardne formate. Eh, glede na vse razlike bo težko vzpostaviti takšne standarde gospod Fox poziva kolege in kolegice, da eh, k področju pristopajo pragmatično in razumno, tako kot doslej. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Šuntis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Navezal bi se na besede kolegov tudi sam se strinjam, da moramo še posebej paziti na to temo. To poročilo namreč povdarja nekaj zelo pomembnih vprašanj. Pred kratkim smo imeli potres zahodno od Krete, verjetno poznate to področje. Gre za področje, kjer smo imeli pred nekaj leti največji sredozemski potres ki je sprožil tudi cunami, ogromen val. In eh, ljudje se bojijo, kaj se bo zgodilo, glede na to, da se je pred kratkim zemlja ponovno stresla. Ugotoviti moramo, kaj je nesreča, ki jo povzroči človek in kaj je naravna nesreča. To je, potrebno, to je treba dobro definirati. Ampak rezultati bodo za posameznika enake, enaki potresi v moji državi, na japonskem, so seizmične narave, tako nastanejo. Imamo tudi veliko poplav in eh, podobne po, eh, pojave. Zelena knjiga komisije priznava, da lahko del teh pojavov pripišemo podnebnim spremembam, ki jih lahko seveda pripišemo človeku. mislim, da moramo spremeniti naše razmišljanje. Mislim, da ni jasne demarkacijske, eh, neke jasne eh, razmejitve med tema dvema eh, kategorijama. Seveda imajo nekatere, nekateri ukrepi človeka velik učinek in prispevajo k nesrečam. Obveščanje je brez dvoma tisti najboljši ukrep za večjo pripravljenost ljudi. Ampak kaj lahko naredimo, da se pripravimo na potres? Marsikaj. Vse se začne z delom arhitektov, ki morajo poskrbeti za to, da so zgradbe eh, potresno varne, zgrajene protipotresno. Mislim, da si, moramo, da si moramo pogledati, kako so eh, drugi ukrepali, kako drugi delujejo na tem področju. Poskrbeti moramo za prožnost, eh, tudi za možnost izmenjave najboljših praks. Mislim, da mora Evropska unija, pa tudi države članice, zaščititi svoje državljane in državljanke, potrošnike ne sme priti do prevar na zarovalniškem trgu. Nesreč je vedno več, pazljivi moramo biti in oblikovati dobra pravila, dobra načela. V nasprotnem primeru se nam lahko, lahko zgodi eh, mehurček tudi na zavarovalniškem trgu. Takšen kakršnega smo videli drugot. Še vprašanje nesreč, ki jih povzroči človek. Mislim, da potrebujemo jasna varnostna pravila. Eh, Nekatera politike bodo imele učinek na okolje in na eh, človeka. To vrstnim nesrečam, ki jih povzroči človek, se moramo izogniti. Ne vem kako, ampak o tem bomo prav tako govorili. Pomembno pa je, da se izognemo eh, mehurčku na zavarovalniškem trgu poročevalec, dobili boste tudi predloge sprejem. Hvala, da ste o tem spregovorili. Hvala, gospod Šuntis. Gospod Langen bi nekaj na kratko dodal. Izvolite. No, Čisto na kratko. Po besedah kolege. Preventiva, kar se tiče potresov, tukaj gre predvsem za nacionalno nalogo, ne za nalogo Evropske unije. Kajti v naravni EU, lahko govorimo samo o določeno na podlagi norm, kajti tukaj lahko potem prije do preveč birokracije, ne bi potem imeli evropske rešitve. Potem drugič, mednarodno sodelovanje, intervencije, informacije, preventiva, da, to je smiselno v določenih delih, vendar pa seveda ne smemo sedaj tako kot pri podnebnih spremembah in zaradi tega razvijati amerikanske programe. To ni naloga Evropske unije in peto poročilo IPCC je pokazalo, da v ekstremnem primeru se bo morska gladina do leta 2050 in 2100 povečala za 62 cm. To je tista maksimalna vrednost, verjetno pa bo niže. In Evropa, kolikor vem, ni prizadeta nobena država, tako da ne smemo sedaj začenjati novih podpornih programov in subvencij, ki bodo pomagali drugim, ne pa Evropi. Hvala. Bi spregovoril še kakšen predstavnik komisije? Ne. V tem primeru bom besedo ponovno predal poročevalcu, da sklene razpravo. komisija ostaja nema. Gospod poročevalec, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem poročevalcem v senci za vaše prispevke. Mislim, da se večinoma kar strinjamo glede tistih osnovnih vprašanj. Predvidevam, da bomo dobro sodelovali, ko bomo poskušali izpiliti to besedilo in najti kompromise in na ta način pripraviti končno besedilo za glasovanje. Predvsej optimističen sem. Mislim, da nas čaka dobro besedilo. Še enkrat hvala za prispevke. Merci, Alors... Hvala, gospod predsedujoči. Pour les amendements, c'est le 22 22. oktober do 12. ure, to je eh, časovni rok za predloge sprememb. 17. decembra bomo glasovali v odboru, na to pa naj bi na plenarnem zasedanju glasovali februarja 2014. Toliko o tej točki. Zaenkrat ne bomo nadaljevali. Eh, tako da prekinjam zasedanje. Nadaljevali bomo ob štirih poročilo Ferreira. Hvala, šef.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 Um, Tako. Mislim, da lahko nadaljujemo. Mislim, da so vsi glavni protagonisti tukaj. Tako nadaljevali bomo z obravnavo mnenja o enotnem mehanizmu za reševanje. In tako dajem besedo Elisi. Eh, Sharon, um, eu começaria por dizer que esta, este texto legislativo. Hvala lepa, Sharon. Naj povem, da je to zakonodajno besedilo o reševanju bank, besedilo z zelo posebnimi značilnostmi. Zakaj? Zato, ker sočasno s tem besedilom o reševanju bank, obravnavamo tudi besedilo o direktivi, ki velja za vseh 28 držav članic, se pravi direktiva o reševanju v bančni panogi. Torej, ta enotni mehanizem je nekakšen podsklop širše celote in seveda je nujno, da zagotovimo usklajenost med obima. No, kot eh, ugotovljeno že ob prvi izmenjavi mnen, bomo skušali sprejeti ustrezne spremembe tega enotnega mehanizma o nadzoru in odločili smo se, da ne bomo uveljavljali takšnih amandmajev, ki bi utegnili povzročati neskladja z besedilom, ki ga obravnavamo v trilogu. Gre torej za to, da se eh, reši ali vsaj sanira neka bančna institucija. Torej, naše amendmaji se ne dotikajo tistih temeljnih načel, na katerih eh, sloni predlog komisije. Predlog komisije je sicer ambiciozen in gre v smer tega, kar je parlament zahteval že leta 2010 in tudi vključuje zelo zanimive elemente in zato mislim, da bi bilo smiselno, da ne izgubimo zanosa, ki smo ga uspeli doseči, eh, temveč da zgolj eh, izboljšamo besedilo pri določenih elementih, ki to zahtevajo. Eden takšnih elementov je vprašanje odločitve o tem, da se bančna institucija vključi v ta mehanizem reševanja. Že ob prvi obravnavi mnen smo to obravnavali, amantmaji so bili vloženi, mislim, da je pomembno, da te amantmaje tudi potrdimo, kajti njihov namen je, da se jasno razjasni, katera institucija lahko razglasi ali ugotovi, da je neka bančna ustanova v situaciji, kjer ji grozi stečaj in da to potrebuje uh, orodja iz mehanizma za reševanje. To se mi zdi zelo pomembno, zato da se zagotovi, kot je že rečeno prej, ustrezna skladnost in da se tudi zagotovi zadostna mera zaupanja v same kriterije, ki velja v primeru te predhodne faze reševanja, zato tudi ve, kakšna pravila veljajo. Torej, kar zadeva nadzor, potrebujemo centralizacijo vseh teh nalog če tudi bi si lahko zamislili izmenjave stališč med različnimi ravnmi, torej ravnjo nadzora in ravnjo reševanja. Ampak to, kar je ključno, je, da se kar se da jasno opredeli, kdo je odgovoren za mehanizem reševanja. No, potem je tu še ena zadeva, ki se mi zdi zanimiva in ki bi jo veljalo izpostaviti oziroma povdariti. In sicer gre za vprašanje sodelovanja oziroma vključenosti parlamenta nekako tako, kot uh, smo govorili okrog uh, odločitev o imenovanju predsednika ECB, ko smo tudi govorili o delu nadzornih organov, enako je tudi tu naše stališče to, da kar zadeva enotni sklad za reševanje bank, potrebujemo določena jasna pravila, pri katerih eh, želimo tudi mi imeti besedo, kar zadeva imenovanje direktorja in njegovih namestnikov, tudi kar zadeva nadzor in eh, spremljanje odločitev. No, potem je tu še ena tretja zadeva, ki je ključnega pomena in ki zahteva razpravo. In sicer gre za obstoj nekakšnega inštrumenta za zagotavljanje posojil oziroma nekakšen javni varovalni mehanizem, ki bo omogočal delovanje tega sklada za reševanje. Ta sklad bo torej, postal operativen, enkrat, ko bo zakonodaja sprejeta. To je zelo zapletena zgodba in eh, Evropski parlament seveda tu ne more podati še konkretnih zahtev, kar zadeva značilnosti in pa vrsto takšnega inštrumenta, ampak želi bi si, da bi bil takšen inštrument, kar se da verodostojen. Ne moremo namreč čakati še nadaljnih deset let, da bo ta sklad imel na voljo dovolj sredstev, da bo lahko tudi sprožil postopke reševanja. Zato je še kako pomembno, da ohranimo uh, takšen inštrument, ki sem ga omenila. Torej potrebujemo v prvi vrsti javni inštrument, ki, podarjam, ne bo bremenil davkoplačevalcev, vendar pa potrebujemo takšno strukturo, ki bo zagotovila sredstva za ta sklad za reševanje. Banke ne bi tudi bile tiste, ki ne bi napajale ta sklad, torej v končni fazi tiste, tisti subjekti, ki bodo tudi deležni morebitne podpore tega sklada, torej ne samo banke, ampak na različnejši finančni, finančne ustanove, torej eh, prispevek naj bi opredelili glede na tveganje in eh, ta prispevek bi se plačeval iz računa bank, ne iz eh, žepov davkoplačevalcev. Še zadnja zadeva, ki je zelo tesno povezana tudi z uh, vprašanjem internega reševanja, tako imenovani Bejlin. O tem uh, govorimo v kontekstu nekaterih drugih inštrumentov. Tu bi si želeli mehanizem, ki bi sprožil uporabo sredstev iz tega sklada v trenutku, ko se depoziti začnejo približevati vrsti, sredstvom vrste A. Eh, in po našem mnenju bi nam moralo to omogočiti zagotavljanje zadostne mere zaupanja na trgu, torej s tem sprožilnim mehanizmom, mislim, da bi lahko natančno vedeli, kdaj naj se sproži ta proces, tako imenovani bail-in, torej kdaj bo možno dobiti dostop do teh depozitov. Seveda gre za različne vrste depozitov, ampak bistvo je v tem, da če pride do kakršnjakoli prenosa sredstev, če prihaja tudi do uporabe schem za varovanje depozitov, moramo imeti tudi nekakšen mm, mehanizem za sprožitev vsega tega, torej trenutek, ko, začnemo, ko začnemo posegati po depozitih. Potem je tu še vprašanje vstopa v veljavo teh različnih zakonodajnih aktov. Kaj ti oba mehanizma, torej enotni mehanizem za reševanje in pa enotni sklad za reševanje bank in tudi vsa spremljajoča besedila so seveda koščki ene same sestavljanke in to pomeni, da morajo biti ustrezno usklajeni, da ne bo prihajalo do kakršnih koli motenj na notranjem trgu zaradi vstopa veljavo tega celotnega zakonodajnega korpusa. To so torej stvari, ki sem jih že omenila ob eh, naši prvi izmenjavi mnenj. Amandmaje ste že prejeli. Sama bom eh, podarali nekaj dodatnih amandmajev, ki pa ne bodo predstavljali nekakšnega odmika od teh glavnih usmeritev, ki sem jih tu predstavila. In upam, da bomo skupaj vsi z omenjenimi amandmaji lahko tudi uspešno potem potrdili to poročilo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj po imenu je PP Vorkman Kol. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila Elisi za konstruktivno sodelovanje, ki se je že začelo. Resnično cenim skupno zavezo, da želimo to vprašanje hitro obdelati, seveda pa je kakovost najpomembnejša. Na splošno pa mislim, da čutimo potrebo potem, da bi enotni mehanizem za reševanje morali kar se da hitro vzpostaviti, ker je to pomemben steber bančne unije. Vse, kar se naše strani tiče, moramo storiti vse, da bi dosegli dogovor pred evropskimi volitvami. To je tudi zame zelo pomembno vprašanje. Seveda pa za to potrebujemo dva. Potrebujemo tudi svet. Strinjam se z Eliso. Smer predloga komisije je prava. Načeloma upamo, da bomo tudi svet pripričali, da je tako. Drugič, mislim, da je to tudi pomembno načelo, kar se tiče tega, kar smo dosegli v skupnem nadzornem mehanizmu. Marjan Tajs je tukaj opravila odlično delo, pa tudi pri EBRD, kjer pogajanje teče, da torej ne bomo ponavljali teh razprav v okviru te direktive da bomo povzeli sklepe. To pa je predvsej zapleteno, kar se je vrda tiče, kajti nimamo še sklepov glede tega. Ko želimo tako darovati, moramo to tudi storiti. Imam pa nekaj vprašanj, kar se enega prvo spremem tiče, omenjena jih je Elisa, kar se tiče preference imetnikov hranilnih vlog, kar se tiče skladov. Mislim, da je to vprašanje, ki ga moramo rešiti. Kar... Je pa torej nekaj dvomov, kar se tega tiče in mislim, da ta predlog spremembe je protisloven, kar se tiče rezultata razprav BRRD. Sveda je Predvsem možno, da bo tako, ni pa prav verjetno. To moramo obravnavati. Potem, kar se tiče obsega, da, imeti moramo vse banke, tako smo storili v SSM in to moramo storiti tudi tukaj. Potem pa moramo pojasniti še naprej, kako bomo obravnavali manjše banke. Ti niso del pregleda kakovosti premoženja in mislim, da ni potrebno pregledati vseh bank, preden začenjamo s temi. Imeti pa moramo nekoliko bolj jasno podobo, v kakšni formi so te manjše banke. Kaj ti? Te manjše banke bodo morale prispevati v sklad na ustrezen način. To mora biti seveda sorozmerno, istočasno pa bodo lahko dobila tudi sredstva iz tega sklada. Zato je potrebno vedeti, v kakšni formi so. To je eh, za me še veliko vprašanje v tem trenutku. Drugič, vloga komisije. O tem smo govorili tukaj, pa tudi v svetu. In strinjam se s tistimi, ki pravijo, da tega vprašanja ne smemo omejevati na pooblastila komisije. Seveda, imeti mora določena pooblastila, kajti pravna podlaga tega predloga in kar se tiče državne pomoči je na strani komisije, vendar pa mislim, da lahko in moramo večjo vlogo nameniti izvršnemu odboru. Tako bi torej potem v okviru te direktive uveljavili skupnostni pristop. In zato si moramo, po mojem mnenju, ogledati ne samo sestavo odbora, upravnega odbora, še vedno se zanujem za to, da bi komisija pa tudi ECB imeli glasovalne pravice, kajti ECB ima določena pooblastila in nadzor tudi izvaja. Zato bi bilo dobro, da bi lahko imeli možnost glasovati. Kakorkoli že, potrebno je upoštevati, da je skupnostni interes večinski v tem izvršnem organu. To je zame zelo pomembno vprašanje. Potem se je potrebno ogledati tudi naloge. O tem se lahko pogovarjamo bolj podrobno kasneje. Kar se tiče sklada za reševanje, pa se strinjam z Riso, da eh, potrebujemo rezervo. Mislim, da to vsi vedo, ne želijo pa si vsi tega priznati. Sem pa previdna, kar se tiče tega, da to pogojujemo z dogovorom, kar se tiče ESRM. Mislim, da je bolje delovati usporedno, pereče politično vprašanje, po mojem mnenju, in Evroskupina se tega zaveda, sedanje zakupin, pa bo seveda morali to razrešiti, potrebno bo doseči napredek. Potem še eno vprašanje. vprašanje zaupnosti, ti načrti za reševanje, ki jih bodo posedovale banke. Če bo vse to obravnavalo plenarno, je to ena stvar, je pa veliko zaupnih informacij, tako da mislim, da je bolje, da to stremo drugače, ne v odboru. Tvegano bi bilo, če bi vse te zopne informacije naredili javne. Tako da je potrebno se ogledati razdelitev nalog med plenarnim zasedanjem in izvršnim zasedanjem. Veselim se sodelovanja prispevkov kolegov in upamo, da bomo hitro napredovali, kakorkoli že zame in mislim, da tudi za sekretarat odbora pa je pomembno, kako bi se lahko uskladili z BRRD in kako bi lahko posredovali naše dobre nasvete. Hvala lepa. Hvala lepa. Silvi ni meno ajde, tako da mi je predala nekaj beležki, bom prebrala. Govorim pa tudi o svojem imenu, oziroma o svojem imenu bom govorila nekoliko kasneje, ko bodo spregovorili si poročevalci esenci. Torej, imeno Alde, Silvi pravi, da pozdravlja predlog, ki je zelo potreben, pomembno je, da je mehanizem tak, da bo eh, možno zadati odgovornost, preglednost nad njim in tudi, tako kot je Lisa in ostali govorniki, vzpostavlja pomen ESRM. Potem gre za povezave SMBRRD. Te povezave morajo biti pravno botove, tako da bo hierarhija taka, da bo vse najpomembnejše zajeto v tej direktivi. Povezava med državno pomočjo in reševanjem mora biti razjasnjena, tako kar se tiče pooblastil, kot kar se tiče časovnega razporeda. Manevskega prostora za komisijo je precej, kar se tiče državne pomoči. Eksante prispevki institucij so dokončni. Sirvi se strinja, da je rezerva potrebna, vendar pa to ne sme biti predpogoj za eh, uveljavitev SRM-a. Mislimo, da je možno spostaviti organ, potem pa se ukvarjati s tem vprašanjem kasneje. Rešitev mora temeljiti na poštenosti in vse države članice odreženke morajo prispevati. Kar se tiče glasovanja pravic, bi morali jaz sem nadzorniki imeti uh, status opazovalca. Prav tako pa potrebujemo ravnovese med uh, domačini in gosti. Kako bi torej lahko izboljšali ta sistem, tako da bodo tudi gostujoči imeli več besede. Investicije v sklad, investicije v premoženje, ki je visoke vrednosti, uh, sektorsko in geografsko raznoliko. Klauzula v reviziji mora biti obsežna in mora upoštevati tudi povezav med državnim dolgom in bančnim tveganjem in nasplošno finančno stabilnostjo. Veto, kot je predviden v 6. členu četrtem odstavku, temu bi se morali odreči, če ne bo zahtevne, zahtevana javna podpora. In potem ali lahko jaz rejem vzpostavlja nadzorne odbore. Tukaj se bomo učili postopoma in strokovnjaki so uh, dobrodošli. To so torej uh, te pripombe, morda nisem vsega čisto prav razumela, ker so bile zelo kratke. Sedaj pa prehajamo na zelene. Sven, prosim. Filip, uh, who is co-shadowing this. Filip, ki je so poročevalec v senci, še vedno glasuje v odboru ITRE. Najprej hvala lepa, Elisi, za pripravo poročila. Hvala lepa tudi komisiji za predlog in za napredek pri tem. To je ključni element za to, da bi SSM, v katerem smo skupaj tukaj glasovali in za katerega smo se zelo prizadevali, da bi začel delovati. Jasno je, da smo v tem trenutku mi poklicani na odgovornost, kajti skupni nadzornik brez skupnega sistema za reševanje ne bo verodostojen. In to je ta težava, s katero se soočamo. Drugo vprašanje pa je, kakšna bo skupna podlaga. In komisija tukaj že podaja odgovor čeprav iz težav, ki so bile že vidne v preteklosti, bodo države članice prve tiste, ki bodo odgovorne, če ne bo dovolj za bail-in strani eh, posolijo dajavcev. Kar se tiče predlogov sprememb, ki jih bomo verjetno predlagali, pa bi rad povedal sledeče. Najprej razumemo, učenih 27 in 30 poročilo skuša oslabiti vlogo komisije na določenih področjih. Seveda je to težavna razprava, vloga komisije v celotni zadevi. Z velikim zanimanjem spremljamo pogajanja, ki potekajo pred Evropskim sodiščem, ki bo morda podalo odgovore glede pravne podlage, vendar pa dokler smo še pod predlaganim členom, mislim, da moramo komisiji dati ustrezna pooblastila, tako da legalnost celotnega postopka ne bo postavljena pod vprašaj. Seveda bolje bi bilo, tako bi se izognili konfliktu interesov in imeli bi manj politizacije celotnega vprašanja, če bi upoštevali drugačno konstrukcijo kar se tiče SSM, smo imeli podobno razpravo, vendar pa pod, eh, kar se tiče sedanjih pogodb in sedanjega pravnega stanja, se zdi, da mora vloga komisije biti odločna za to, da bo lahko izpolnjevala pravne zahteve. Tukaj bi si želi več pojasnil, poleg tega pa upamo, da bo Evropsko sodišče kmalo pojasnilo, kaj je možno in kaj ni. Tako da bomo si bolj najasnem. Potem Elisa predlaga 1. gospodin 72 in 78, ki je za community public instrument termin, ki se nam zdi nekoliko pravno nejasen. Zdi se, da je ta podlaga in kar se tiče instrumentov za financiranje, kar se skupnega sklada tiče, da tukaj še ni vse zagotovljeno in to je še odprto vprašanje. Nisem prepričan, ali moramo to torej razjasniti v tej uredbi s terminom, ki ni prav jasen. Potem pomisliki glede 79, tukaj gre za absolutno eh, zaščito umetnikov vlog. Tukaj še čakamo na mm, poročilo, že dve leti čakamo, da pa kar se tiče Belina, bi lahko bilo, da bi veliki imetniki vlog bili seveda poklicani, da bi zvali bail-in na mesto davkoplačevalcev, ki bi spet plačevali. Zato smo torej nekoliko skeptični glede tega absolutno glede tega absolutne zaščite. To je za ogrožene vrste, ne pa za uh, velike imetnike vlog, saj kar se tiče nas zelenih. Potem želimo dodatna pojasnila pri 34. predlogu spremembe. Tukaj gre za črtanje zahteve po dekonvertiranju instrumenta, ki ima pogodbeno obveznosti za konverzijo. Morda Elisa bi nam lahko pojasnili več, zakaj tukaj gre. In potem enako velja za predlog spremembe 65, tudi tukaj bi radi bolje razumeli, kaj tiči za tem predlogom spremembe. Gre za črtanje možnosti držav članic, da zahtevajo, da imajo še eno obravnavo odbora, kar se tiče odločitev glede fiskalne odgovornosti te držav članice. Kar se naših predlogov spremem tiče, pa bi rad izpostavil nekaj vprašanj. Mislim, da seveda imamo dobre razloge, zakaj bi Mora se s tem verjeti za vse banke, ne samo za največje. Ne razumem, kako bi režim, ki govori samo o bankah, ki so pod SSM, bi moral razpraviti ta mehanizem za reševanje. In po ta specifični organ, manjše banke, pa ohranjajo pod nadzorom držav članic. To ne more delovati. Zakaj? Zato, ker bi potem manjše države članice videle ta sistem za reševanje vsake 20 let. In nemška vlada se prizadeva, so pa predvsej izolirani s tem stališčem v evromočju in predlaga, da bi ekonomije, ki so nekoliko večje kot je, ki so take velikosti kot je širša moče, morajo imeti svoj sistem za reševanje. In da torej bi potem zelo redko imeli izkušnje s tem sistemom in ne bi pravzaprav imeli izkušnje z reševanjem. Zato imajo vzi, da federalni sistem za reševanje in tudi federalni organ. Samo v takem primeru lahko institucija tudi deluje in ščiti davkoplačevalce, da ne plačujejo kar vse oprek. Poznam bačne sisteme v Nemčiji, v Avstriji. In obstaja nevarnost, in to tiči za tem predlogom nemške vlade, da bi scheme za zaščito institucij, za institucionalno zaščito že upravljali eh, del svojih funkcij. In to bi sedaj prenesli na evropski sistem. Ker pa to že imamo v določeni meri, bi potem morali plačevati manj v evropski sklad ker tiste banke, ki niso del te institucionalne zaščite, pač potrebujejo manj. In to je eh, način, kako je zasnovan ta eh, nemški načrt. Tukaj bi torej imeli eno od potencijalnih rešitev za eh, imetnike vlog na evropski ravni. Tisti, ki bi potem pod to samo pomoč izvajali že tako ali tako, pa bi plačevali manj v sklad za reševanje. To bi razrešilo to težavo. Poleg tega pa se moramo jasno ogledati, kako bi od bank lahko zahtevali, da se jih reši. Tukaj gre eh, za nekatere s tem povezane vprašanje in kot je pravila tudi Silvi Gular, moramo imeti enake pravice eh, kot parlament, tako kot ECB, eh, e kot pri IIA in tukaj moramo imeti nadzorne pravice in pravice do obveščanja za Evropski parlament in mislimo tudi, da konec koncev moramo eksplicitno povedati, da zasebni in javni instrumenti morajo dopolnevati sklad za reševanje. Končal bom, poleg tega pa podpiramo večino tega, kar je dala Elisa, razen predlogov spremljiv, ki sem jih omenil. Bi si pa želeli dodatnih pojasnil in se veselimo sodelovanja z vsemi kolegi pri tem hitrem postopku, kajti Korin mislim, da ima prav, vedno je kakost najpomembnejše. Poleg tega pa mislim, da moramo skušati mm, hitro doseči dogovor s svetom. Hvala. Hvala lepa. Iz EKR ne vidim nikogar. Gue. Ja, danke, Gerald. Hvala lepa. Sicer nisem poročal o senci. Kolega ima prometne težave in ga še ni. Zato, kaj, mm, se kaj veliko z njim nisem dogovoril, vendar pa nasplošno se nam poročilo zdi pravo, gre v pravo smer. Nekaj težav, ki jih imam tukaj osebno, In tukaj moramo ugotoviti, kaj bi lahko še storili s predlogi spremembe, pa je tako imenovani bailin. Ne strinjam se, da sedaj. Strinjam se, da moramo zaščititi okupačevalcev, po drugi strani pa mi ni popolnoma jasno, ali bomo to dosegli z Bejlinom. Po eni strani je jasno, da moramo zagotoviti, da je ta umetnost 100 tisoč evrov zavarovana, to je jasno, vendar pa kaj pa tisti, ki gredo prek tega, to so tudi MSP-ji, ki bi potem lahko izgubili večji del premoženja. Potem bi zame bilo še vedno odprto vprašanje, ali ne bi potem to vzeli do tega, da bi tako ali tako potem potrebovali državne subvencije za ohranitev gospodarstva, nekje druge. In gotovo ni to tako pri vsem, je pa to tako pri pokojninskem zavarovanju če bi tukaj potem najedali ta sredstva z bejlinom, ne bi bilo dobro, ne vem, kako bi to naj storili. Potem se zastavlja vprašanje, ali ne prije tukaj tudi do prelaganja. In to sta ta dva pomisleka, ki jo imam glede bejlina. Sicer pa bo Tomas Hendel gotovo v naslednjem krogu mm, nekoliko bolj odločno prispeval k tej razpravi. Hvala lepa. Okay, thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa glavni seznam. Wolf Klintz. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, Sharon. Veliko je bilo že povedanega, zato samo še nekaj pripomp z moje strani. Za me je to zelo pomemben dosje, zato pravzaprav obžalujem, da je bilo vodoma pri govoredi se manj, koliko tukaj. Paziti moramo, da ne bomo padli v past, ko bomo iskali Eh, rešitve za SSM, ki morda niso eh, združljivi eh, s točkami BRRD in to se sedaj kaže tudi v pogajanjih. Zato predlagam, da tako kot pri SSM in pri EPI zauzamemo stališče, da poročalci in poročalci v senci se usedejo skupaj in skušajo vse ekipe sodelovati. Drugič, ta deset je zelo pomemben, tako je Rin že povedala, vendar pa skljub temu ali ravno zaradi tega moramo zagotoviti, da bo kakovost visoka. Časovni rok za prilogo sprememb je ekstremno kratek. To je zelo naporno in upam, da ne bo potem točno na račun kakovosti. Sedaj pa, kar se tiče osebine. Tukaj se ne strinjam s Fenom. Mislim, da ni smiselno nadzor oblikovati drugače kot pri SSM ali obratno. SSM oblikovati drugače kot nadzor. Če bi vključili vsako hranilnico, potem bi seveda kršili načelo sorazmernosti pa tudi subsidijarnosti. In tudi ne vem, če bi potem finančne rešitve mm, našli tako, kot eh, si predstavil. Če bi delovali tako, kot to ti praviš, potem bi bil to začetek izstopa iz EBS-a. In mislim, da je to jasno. Zato se mi to ne zdi smiselno. Kar se tiče organov za reševanje, tukaj je predlog komisije tak, da bi ECB in nacionalni organi za reševanje spremljali razmere in bi potem sprejeli odločitev, ali je določena banka še sposobna za preživetje ali ne. Potem pa bi odbor za reševanje in komisija sprejeli odločitev, ali je to resnično prava pot, ali je to pravi pristop. O tem mislim, da moramo še razmisliti, ali ni to morda nekoliko prezahteven postopek. In po mojem mnenju je komisija tisti legitimni organ, ki mora odločno nastopiti. Mislim, da moramo tukaj še nekoliko premisliti. Kar se sklada tiče, vsi vemo, da sklad potrebujemo, vemo, da tudi sredstvo ne bomo dobili kar čez noč. Mislim, da potrebujemo leta, mogoče 10 let ne bo dovolj, 15 let morda potrebujemo, da bo dovolj sredstev da bomo lahko resnično govorili o skladu, ki resnično lahko pomaga. Mislim, da je sedaj mišljenih 55 milijard za evromoče, je to po mojem najenju veliko premalo. V Nemčiji že imamo sklad, ki smo ga spostavili, pa ima samo to sklad 70 milijard, torej Tukaj se mi vse še ne zdi v redu. Dokler ta sklad ne bo napolnjen, potrebujemo rezerve, finančne rezerve, vendar pa kako naj to izgleda, to je še popolnoma nejasno. Predlogi, ki jih imamo, ne vodijo k cilju, po mojem mnenju, kaj ti spet bo davkoplačevalec plačeval, sicer ne neposredno, ampak posredno. Pa naj se gre za kakršno koli pot že ali preko kakšnega mehanizma sklada ali neposredno. Tukaj seveda so jamstva in jamstva prizadenajo dokopečevalca. Uporaba sklada in odločitve glede tega tukaj bi vse morali potekati tako, da bi imeli šest glasov 2 17 državam evromoča, potem kmalo 18, potem predsedojoči, namestni, komisija in ECB, torej 6 glasov. Tega 2 zastopata 18 držav članic. To, po mojem mnenju, ni uravno teženo porazporeditev. V ECB ima vsaka država članica svoj glas, tudi najmanjše. In sedaj pa za 18 držav imeli samo dva glasova. Hmm. Z enako težo kot eh, komisija in ECB ali predsednik in namestnik. Kar moramo razjasniti tudi je, kaj se bo zgodilo z nacionalnimi skladi, ki jih še vzpostavljamo. Mislim, da v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v Avstriji, na Švedskem, v različnih državah, ti nacionalni skladi že obstajajo. In jih spostavljamo po različnih kriterijih. Banke jih financirajo po različnih kriterijih in tudi različni, eh, gre za različne vsote sredstva, ki se zbirajo. In ta sredstva služijo različnim namenom. To moramo razrešiti. Hrati pa moramo zagotoviti, da ne bo prihajalo do podvojevanja finančnih institutov. Torej, seveda ne moremo reči, da nacionalne države financirajo novo nastajoče nacionalne sklade, potem pa še dodatno evropski sklad. Mislim, da bi to bila finančna obremenitev, ki bi v določenem trenutku šla predaleč. In kaj še? Seveda. Nič imam proti Bruslju kot sedežo tega mehanizma za enotno reševanje, enotnega mehanizma za reševanje. Uh, Vendar pa drugi steber bančne unije to predstavlja in to je zelo pomembno. In seveda moramo to ločevati. Po eni strani imamo nadzor Evropsko centralno banko, nadzor pri njej, potem ESM in ta je v Bruslju. Ali je to smiselno ali ne? Ali se s tem samo še zaplete? situacija ali se olajša, no o tem moramo razmisliti. In potem zadnja točka. Pravimo, da mora vse biti sorazmerno na podlagi 114. člena delovanja Evropske unije, da torej krepi notranji trg. In zato imamo ta člen, ta odstavek. Če smo iskreni, gre seveda samo za krepitev dela skupnega trga. De facto je morda celo tukaj nekaj, kar otežuje delovanje skupnega trga 28-terice. To bo pokazala prihodnost. Je pa seveda usupljivo, da pravimo, da lahko razvijemo uredbo po tej poti. Pri BRRD pa pravimo, da to ne zadošča za uredbo, da moramo pripraviti direktivo, ki ni tako stroga. Tukaj se sedaj sprašujem, nisem pravnik, ali nismo morda nekoliko preveč prožni in bi bilo morda smiselno vključiti vse to tudi naše pravnike. Hvala lepa. Um, right now, uh, Hvala lepa, Jorgo Feo. Dobrigado. Dobrigado, Sharon. Hvala lepa, Šeron. Torej, čisto na kratko naj povdarim pomen tega vprašanja, o katerem danes govorimo. Prav tako bi rad spregovoril o povezavi, ki jo treba vzpostaviti med uh, tem vprašanjem in vprašanjem bančne unije. Treba je povedati, da je ta ustroj, ustroj, ki nam bo omogočal bistveno več zaupanja v sisteme. Prav tako bo možno vsaj do neke mere odpraviti razlike v ceni zadolževanja med članicami EU, kajti nerazumljivo je, da podjetje, ki želi posojilo za investicijo, v nekaterih primerjih plačuje dvojne obresti, odvisno samo od eh, države članice prav tako pa je dejstvo, da potem banke same in države plačujejo bistveno nižje obresti. Torej, do konca tega tedna je potrebno uložiti amandmaje in sam bi se rad dotaknil štirih vprašanj, ki so po mojem mnenju ključnega pomena. Najprej je tu vprašanje varovalke oziroma varnostne mreže. To bo v bistvu inštrument za odobritev posojil eh, in to pomeni, da bo že zdaj potrebno začeti razmišljati o takšni varnostni mreži na evropski ravni, eh, ki se bo prav tako upravljala na ravni skupnosti, kajti to je zelo pomembno, če želimo že zdaj sprožiti nekakšen eh, signal zaupanja med našimi državljani, med deponenti. Prav tako se mi zdi, da je treba opozoriti na naslednje. Pomembno je, da se tudi lahko sklicujemo na odločitve sveta, kajti veliko zadev se bo izvajalo po sprejetju odločitev komisije in mislim, da je pomembno, da se omogoči morda tudi nekakšno pritožbo, nekakšno pravno sredstvo proti takšnim odločitvam. Tega nihče še ni omenil. Drugo, eh, vzpostavitev Evropskega reševalnega sklada eh, zahteva tudi vzpostavitev povezave z nacionalnimi pristojnimi organi. To je nekaj, kar bo treba še nekoliko bolj razjasniti. No in v zaključek še vprašanje povezave med eh, upravnim odborom, svetom in komisijo. Odločitve bo sprejemala uprava skupaj s svetom, komisija bo zadevo izvajala in spremljala. In eh, vprašanje seveda zdaj je, ali bomo to uspeli dejansko tudi uveljaviti za amandmaje. Rad bi se zahvalil poročevalki, ne sem poročevalcem v senci, za način, kako obravnavajo to tematiko in upam, da bomo kar se da uspešni. No in eh, dejstvo je, da je pomembno, da spoštujemo tudi predpisane roke, namreč tja do evropskih volitev bo potrebno to vprašanje že razrešiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Herbert Dorfman. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolega Wolf Klinc je v bistvu že povedal veliko tega, kar sem želel povedati sam. Rad bi se še enkrat dotaknil vprašanja obravnave malih bank. Ne strinjam se pa ponoma s tem, kar je dejal kolega Sven Gigold, namreč, da skladi, ki že obstajajo, eh, morda niso zadostni za reševanje, če gre za recimo eh, zadružne banke in podobne. Ampak realnost je ravno nasprotna od tega, kar je bilo rečeno. Dejstvo je, da so to vrstni skladi pogosto sposobni reševati nastajajoče težave in uh, jih tudi znotraj bančne skupine rešiti. Tako da mislim, da je pomembno, kot so dejali številni govorniki pred menoj, da kar se da natančno preučimo kakšni obliki, na kakšen način naj bi male in srednje velike banke tudi vključili v ta sklad. Kajti to, kar danes obstaja in kar se je izkazalo za uspešno tekom krize, mora tudi v prihodnje obstati. Ena od rešitev bi vsekakor utegnila biti to, da takšne banke manj obremenimo, saj je tudi tveganja, ki ga predstavljajo, bistveno nižje in to je treba upoštevati pri prispevkih v takšen sklad. Ampak, če nek takšen sklad na nacionalni ali regionalni ravni dejansko stvari že zajema, potem ne vem, zakaj ne bi te banke še plačevali, kaj ne bi sploh še prečakovali od Evropskega sklada. No, potem je tu še drugo vprašanje, ali je sploh smiselno takšne banke zajeti vse skupaj. To je problematika, ki mislim, da jo je treba obravnavati nekoliko bolj natančno, eh, kajti pomembno je, da tem bankam dajemo enake možnosti, kajti konec koncev vse to, kar tu predlagamo, stane kar nekaj denarja. Ta denar ni kar od nekje, ta denar je denar strank teh bank. To je jasno. In zato se mi zdi pomembno da banke tu obravnavamo na enak način in da ne sprožimo tega, da tiste institucije, ki že imajo takšne varovalne sisteme, ne bodo potem dvojno obremenjene. Tako da mislim, da je treba stvari videti tudi z tega vidika. Hvala lepa. Gospod Hakmark. Hvala lepa, hvala za vse slišene prispevke. Moram reči, da potem, ko sem prisluhnil vsem eh, razmislekom in premislekom tu, sem še kako prepričan glede vprašanja reševanja bank. Ključnega pomena je, da sprejmo direktivo o reševanju bank čim prej, eh, tudi kot nekakšno podlago za ta svežnik. In če ne bo prihajalo do različnih pravil in če ta pravila ne bodo usklajena, bo to povzročalo nejasnost in pa tudi priložnosti za najrazličnejše nepravilnosti. In to mislim, da je ključnega pomena tudi mm, v kontekstu jamstev za vloge. Tako da veliko stvari je nekako še v zraku. Mislim, da moramo eh, najprej rešiti eh, vprašanje vlog za, a, ja, jamstev za vloge, pa tudi to vprašanje mehanizma za reševanje. Če pogledamo besedilo sveta o mehanizmu za reševanje, je to sicer zelo nerodno, vendar lepa poudarja, da je treba vse te stvari reševati vzpostaviti in sicer na kar se da logičen način, da se prve stvari naredijo najprej. Torej, pomembno je, da, kot sem dejal že prej, najprej spostavimo enak postopek za notranje reševanje, bail-in. Ne moramo imeti enega načina za mehanizem za reševanje, eh, drugega pa za mehanizem stabilnosti. Skratka, dejansko bi se potem enega problema lotevali z dvema različnima predpisoma. In še tretja zadeva, ki je pomembna in eh, to tudi pomembno z vidika enotnega skoraj razreševanja. Pomembno je, da se vzpostavi sistem kjer so banke kar se da trdne in robustne, kjer vsakdor, ki financira, investira v banko ali lastnik banke, ve, da se preprosto ne bo mogel izogniti temu, da bo nosil posteljice more bitnih izgub. Obenem pa mislim, da ta razprava tudi izpostavlja potrebo po stabilnosti in po tem, da vlade, države zagotovijo stabilnost v kriznih razmerah. No, potem, ko sem prisluhnil razpravi o teh eh, varovalnih mehanizmih ali eh, mrežah, jasno je, da si vsakdo želi nekje neko varovalko, ampak prosimo ne, ne pri nas. Ne? Vsi bi si želeli, da bi bila ta zadnja eh, varovalka nekje druge. In to mislim, da lahko povzroči še neke druge vrste moralnih hazard, ki se mu vsekakor želimo izogniti. Kajti, če ustvarjamo sistem, kjer vlade in države članice lahko, se lahko ognejo odgovornosti, potem bo vedno ostajalo upanje, da bo morda nekdo drug reševal te probleme. Vsi smo slišali razpravo o skladu za reševanje. Mislim, da je pomembno zavedati se, da ne glede na to, kako velik bo sklad na ravni EU, to ne bo dovolj za tiste največje izzive, ko bo prihajalo do širših eh, kriz sistemskih razsežnosti. In če ne bomo imeli možnosti ukrepati na različne načine z uporabo različnih orodij, bo nevarnost ta, da bomo vse čas upali, da bo probleme reševal nekdo drug, kljub temu, da pač ne bo imel za to ustrezne finančne podpore. In vse to je seveda v veliki meri odvisno od tega, ko bomo dokončno oblikovali ta predpis, ampak mislim, da še nekaj dela čaka. Hvala lepa. Dejala sem že, da se bom tudi sama javila k besedi. No, moram reči, da sem eh, vedno bolj skregana s tem predlogom, kajti po eni strani politično gledano se lahko le strinjam s tem, kako zelo pomembno je vse skupaj sprejeti, s tem, kako pomembno je, da ta predlog o bančni uniji, torej celoten uh, svežen tega projekta bančne unije, še okrepiti. Ampak vedno bolj se sprašujem, ali je smiselno vse skupaj združevati v en sam predpis, kaj se vse skupaj zdi zelo, zelo zapleteno in to vedno bolj zapleteno. Strinjam se s tem, kar pravi Gunnar temeljni dokument, ki zadeva tako imenovani bejlin in vsa pravila in koliko fleksibilnosti je ali tudi ne. Vse to imamo že v direktivi o reševanju bank, ki zadeva celotno EU in ne moremo zdaj imeti del Evropske unije, ki reševanje bank upravlja na en način, drug del pa na drug način. Mislim, da bi bilo res eh, ponesrečeno, če bi eh, zato, ker je nekdo pač v uh, mehanizmu stabilnosti, potem eh, stvari potekajo drugače, kot dela Elisa, ker je to pač povezano z drugimi uredbami. Dejstvo je, da potrebujemo uredbo, če želimo vzpostaviti pristojni organ za reševanje bank, tako kot smo uh, eh, ESIS postavili za uredbo. In potem eh, ne bo potrebno, da države članice direktive uveljavljajo, če bo to. Eh, izvaja že ta organ. Ampak mislim, pa, da je pomembno, da se eh, vendar dotaknemo tudi direktive o reševanju bank na mesto, da, da jo eh, torej navedemo enake vsebine na mesto, da jo zgolj navajamo. Um, v BRD je vprašanje, kdo naj dejansko sploh sproži sistem reševanja oziroma postopek reševanja. In tu je ključna uloga komisije. Pogosto je slišati, da je pristojni organ za reševanje, ki ga tu predlagamo, na nek način povzetek ameriškega FDIC-a. Ampak eh, dejstvo je, da če imamo upravni odbor s predstavniki držav eh, članic, eh, to ne more biti enako kot FDIC, kajti tu to je regulatorna agencija z vsemi poblastili, ki izvaja nadzor nad eh, bankami. To ni zgolj eh, pristojni organ za reševanje, ampak ima tudi vse potrebno znanje eh, na razpolago in to znanje uporabi, ko gre za reševanje posameznih finančnih institucij in pogosto pravijo, da so reševali le tiste najmanjše banke, ko gre pa za velike banke, tudi v ZDA to obravnavajo potem na drugih inštancah, da ugotovijo, kaj morda drugega še treba storiti. Tako da mislim, da ko že govorimo o vprašanju matičnih držav in držav gostiteljic, moramo predvideti tudi način delovanja tega sistema. Če imamo eno samo vstopno točko, je poanta o tem, da pravila države članice, eh, torej tudi v primeru, da gre za državo gostiteljico, Eh, ostanejo tudi ta pravila, ki veljajo. Tudi na mednarodni areni se o tem govori v smislu ZDA. Eh, pomembno je, da torej država gostiteljica nekako stopi v stran in zato gre pri vsem skupaj. Če torej gostiteljica ni pripravljena stopiti v stran, potem gremo na sistem eh, večjih vstopnih točk. In čudno se mi zdi, da sočasno s tem, ko naj bi potencialno sklepali neke mednarodne sporazume, kjer je možno, da imamo Eh, eno samo vstopno točko, vseeno obstajajo potem možnosti oddaliti se od tega znotraj strukture EU, če bo prihajalo do preveč eh, posegov gostiteljic. Zdaj, če obravnavamo tiste, ki niso znotraj eh, mehanizma stabilnosti, je to potem druga zgodba. Sama pravna struktura je zelo zanimiva, saj je v bistvu velja za vse države članice in države članice se ne morejo odreči Eh, veljavnosti tega sistema, ampak so potem različne ravni bank. Eh, za enkrat so tiste, ki sodijo v eh, SSM in ki jih nadzira ECB, ampak konec koncev so vse banke v SSM. In ali bomo zdaj rekli, da to velja zgolj za neko podskupino, kjer se preverja kakovost naložb, naložb oziroma sredstev, tu se potem sprašujem, zakaj to dvoje počnemo, kajti zdi se, kot da tu Eh, spodkopavamo CD4 in pa eh, enotna pravila, eh, čež da niso vse banke ustrezno nadzirane in da so nekatere drugačne od drugih. In to, to bi nam utrnilo biti žal. Mislim, da je pomembno, da sprejemo za to ustrezno pravzlo o pregledu, ki bo določila, da neka podskupina, kakršnakoli že bo, da se lahko razširi. Tudi sama moram reči, da nisem čisto prepričana glede na morebitno strukturo, ki Eh, jo bomo imeli, da bi to bilo potrebno omejiti zgolj na banke v SSM-u. To bo odvisno seveda tudi od vrvark, ki jih bomo uveljavili. Treba pa vedeti tudi, da gre za nekaj, kar naj bi financirala industrija sama. Vem, eh, da nekatere države ne bi želele vstopiti v to, ampak eh, na dolgi rok mislim, da bi to veljalo preučiti. Potem glede uporabe samega sklada, tu moram reči, da sem kar zmedena, kajti zdi se, da razen sklada, nobena banka ne bi smela omenjati tega sklada, kajti sklad ni sestavni del načrta reševanja neke institucije, ampak predstavlja eh, nov dodaten obratni kapital v nujnih primerjih. In mislim, da treba predvideti, kaj se s tem sme početi. Torej, gre za obratni kapital, za kritje stroškov same sanacije na mesto stečaja. In uh, tu seveda bodo potrebne morbitne odločitve, ja, da se ne rešijo uh, eh, MSP-ji ali pa eh, te ali oni razredi deponentov, kar seveda pomeni, da bodo nekateri na slabšem, kot če bi šla banka v stečaj. Tako da v tem primeru se potem sredstva lahko uporabijo za takšne stvari. Prav tako se sredstva lahko uporabijo za to, da se eh, preprečijo neke eh, rokohitrske prodaje. Eh, Eh, Lehman Brothers nas je na koncu koncev, oziroma jih je na koncu koncev stal eh, štirikrat toliko, kot bi bilo nujno, eh, ravno zaradi teh prenagljenih prodaj, ki so se jih lotevali. Tako da, če o tem že govorimo kot o nekakšni varovalki, ki jo bomo vedno uporabili, da gre v bistvu za nekakšno socialno storitev za banke, potem se mi zdi, da celoten SSM opredeljujemo kot eh, prevelik, da bi lahko propadal. In kljub vsemu, kar smo povedali, bomo potem na nek način stvari vedno znova reševali. Tako da mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kaj počnemo in govorimo. In eh, dejstvo je, da je vključevanje tega sklada vedno mm, nekakšna zadnja rešilna bilka in to pomeni tudi, da nikako ne moremo imeti situacije, ko ima Švedska nek svoj sklad, ki ga ima zaradi eh, prispevkov, ki vračujejo banke, in da eh, potem zaradi tega, ker tu veljajo pravila državne pomoči. To ne pomeni, da lahko eh, dve ali tri države skupaj ustanovijo nek sklad in se izognejo pravilom glede državnih pomoči. Ne, pravila morajo biti natančno enaka in noben tak sklad ne more imeti posebnega statusa. Mislim, da imam še nekaj zadev, ki bi rada povedala, ampak bom eh, uložila tudi nekaj amantmajev s tem v zvezi. No, še zadnja stvar, ki bi rada povedala. Če bo ta sklad deloval in eh, počel to eno, no, potem se moramo prepričati, da dobimo tudi ustrezno vrednost za svoj uložek. Če bomo že pobirali nek prispevek od zasebnih institucij in uporabljali njihov denar, potem potrebujemo tudi nek sistem eh, nadzora in tudi ekspost. Eh, reviziji, da se ugotovi, ali je bil denar res ustrezno in modro porabljen. To je konec koncev zgolj eh, gospodarno ravnanje, to ni nekakšen lov na čarovnice. Ne. Je pa to nekaj, kar mislim, da moramo zapisati v ta pravila, kajti konec koncev eh, je skoraj da verjetno, da nam prvikrat ne bo uspelo to najbolje in je pomembno, da se naučimo iz izkušenj. In če ne bomo upravili takšnih vrednoten, potem eh, je možnost za izboljšave drugič in tretjič. Eh, če se bo pač to izkazalo za potrebno, bistveno manjša. Tako da skušala bom nekaj teh komentarjev torej, vključiti v moje amendmaje. Še kar nekaj vas je prijavljenih k besedi, bom prebrala seznam. Got Astrid Lulling, Peter Simon, Marianne Tyson, uh, Slavoma Nitra, so if there's anybody else. No, in... Še kdo? No, to je bil vrstni red. A vas še nimam, dobro, vi ste zdaj zadnji. Prva pa je Astrid, izvoli. Hvala, gospa predsednica. Najprej se upravičujem zaradi zamude na današnji sestanek, ampak v odboru za pravice žensk smo imeli glasovanje o predlogu direktive o kvotah. Zato torej tudi nisem uspela sodelovati pri razpravi, ki je potekala prej, tudi ne pri predstavitvi gospe poročevalke, imam pa nekaj čisto splošnih pripomp in predvsem v prvi vrsti, kot eh, verjetno eh, veste, bi rada podarila pomen te uredbe, ki obravnava eh, zelo uh, pomembno tematiko, ki ima prenosežne posledice, kajti spostavitev mehanizma reševanja, enotnega mehanizma reševanja, uh, zahteva vsaj eno stvar. In mi kot Evropski parlament, mislim, da moramo izkazati določeno mero trdnosti napram eh, poskusom razgradnje tega eh, predloga, ki prihajajo iz strani sveta in nekaterih vlad. Sama sem mnenja, da je komisar Barnier mm, storil prav, s tem, eh, mislim, da kar solidnim predlogom, kljub pravni podlagi, ki je nekoliko šipka, to je res. Ampak glede na to, da so okoliščine, kakršne pač so, eh, menim tudi sama, tako kot on, da je bilo potrebno ukrepati na ta način, kajti reševanje banke je in vedno bo zelo občutljiva zgodba, tudi v prihodnosti. Eh, in to bo vedno so pomenka za neuspeh nadzora glede na posledice, ki jih stečejo banke, oziroma reševanje neke banke pomeni, zato mora biti stvari kar se da jasne. Več, ko bo nekih sivih območij, eh, večje bo tveganje, večja bo nevarnost, da bodo krizne razmere prevladale. Po mojem mnenju je neodvisnost teh organov, ki jih ustanavljamo. Ključno, ključ do uspeha mm, tega inštrumenta, kajti na ta način se bodo lahko sprejemale te zelo, zelo težke odločitve in dejstvo je, da moramo storiti vse za to, da se odločitve sprejemajo ne v luči nacionalnih interesov, temveč v luči Eh, splošnega evropskega interesa. In eh, vse tisto, kar državam članicam omogoča, da ta proces preusmerijo eh, v neko drugo smer, ki se njim zdi primerna, predstavlja nekaj, kar bi bilo potrebno po mnenju prepovedati. Tu gre za strukture odločanja, za mehanizme odločanja, za razmerje med matično in matičnim nadzornim organom in, in uh, organom države gostiteljice. Tu mislim, da potrebujemo zelo, zelo tankočutno ravnovesje. Še enkrat ponavljam, mislim, da moramo biti zelo, zelo previdni pri vseh teh eh, temah, kajti lahko kar stavim, da bodo članice hotele iz eh, enega žepa potem uh, vzeti tisto, kar so predali v drugi žep ali vsaj tako se jim zdi. E, tako da mislim, da bo tu treba biti odločen. In eh, če se boste zmistrili z menoj, bi mislim, da morali iti v to splošno usmeritev. Prav tako je mislim, da je pomembno, da omenimo amaldmaje sama imam namen predložiti nekaj amandmajev, ne bom zdaj šla v podrobnosti, ampak na čisto načelni ravni mislim, da moramo tu upoštevati, da gre za evropski mehanizem reševanja, torej za enega od temeljnih stebrov bančne unije. Ampak mislim, da ne smemo tu postavljati nekega krhkega sistema, saj bi nas eh, to odpiralo še večjim problemom. To je torej moje sporočilo eh, za danes. Pustimo podrobnosti za takrat, ko bomo uložili amandmaje. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Nekateri želite besedo po dvakrat. Ne, to, to ne bo šlo tudi glasovanje nas še čaka na koncu in eh, veliko govornikov je še prijavljenih, pa tudi poročevalka mora še dobiti besedo. Peter Simon je naslednji. Hvala lepa, Šeron. Rad bi se navezal na to, kar je predajal Gunnar Högmark in kar je dejal tudi avstrijski kolega. Namreč vprašanje, katera raven oziroma katere banke konec koncev naj bi. Eh, sodile sem v prihodnje. In Gunnar je govoril o doslednosti teh predpisov z področja bančne unije. No, meni se je takoj utrnila misel, da se lotevamo različnih bank na zelo različne načine. In pomembno je, da se pripričamo, da stvari nekako sodijo skupaj na koncu koncev in da, da je vse skupaj še usklajeno dejstvo je, da je vse zelo, zelo medsebojno povezano, ampak pomembno je, da zakonodajo z področja eh, prestrukturiranja in eh, tudi kredeva reševanja, mehanizma reševanja, eh, stvari vseeno ustrezno pripravimo, da bomo sploh lahko eh, o vsem skupaj razpravili na pravi način. Kajti tu govorimo kot da imamo sicer pred očmi cilje vseh treh eh, inštrumentov, ampak pri posameznih zadevah, kjer se morda že izrisuje more biti na usmeritev za prihodnost, pa kar silimo naprej, ne da bi vedeli, ali so posamezne zadeve ustrezno usklajene ali ne. In tega ne bomo vedeli, dokler ne bomo ostalih dveh zadev zaprli. In tu bi rad izpostavil bistvo. Če bomo šli v smer dogovora, da želimo sort občasno jamstvo in nadzor, potem moramo upoštevati, da smo pri predpisih o nadzoru določili, da so le nekatere banke predmet neposrednega evropskega nadzora, torej neposrednega nadzora. In tu se moramo zdaj vprašati, ali morda ne bi bilo smiselno, da pri vprašanju, na kateri ravni naj uveljavimo jamstvo, eh, tu mislim, da bi morali iti po isti poti kot pri nadzoru in tu mislim, da bi morali iti po isti poti tudi pri mehanizmu za reševanje in skladu za reševanje. In tu mislim, da če želimo enotno eh, rešitev, moramo to vprašanje tudi glede nadzora na novo obravnavati. In konkretno povedano, zdi se mi, da moramo vprašanja, o katerih tudi teče beseda, mislim, da moramo tu govoriti o velikih sistemskih bankah, ne pa toliko o malih in srednje velikih bankah. Še posebej pri malih bankah, in to je zdaj vprašanje, ali je sploh treba te stvari nadzirati, kajti dejstvo je, da se nam lahko zgodi, da sploh eh, ne bomo hoteli kakšnega okoli reševanja malih bank in da preprosto samo rečemo ne, ne grejo v stečaj in uh, vlagatelje bomo poplačali, pika. Ampak to je nekaj, kar bi moralo biti vendarle možno na nacionalni ravni. Potem vprašanje, o katerem smo že govorili, glede različnih eh, ravni izgub in eh, potem eh, uporabe sredstva za reševanje. Kolegica Luling je že o tem govorila, dejala je, da bo v prihodnosti stečaj banke v bistvu enačen z neuspehom nadzora. To je res, ampak sem soli tudi vprašanje reševanja eh, strani ECB in tu je pravo vprašanje, odkot in od katere točke naprej naj to eh, sploh poteka. Potem je tu tudi vprašanje, ali naj se reševanje sproži ali ne. In to je odločitev, ki jo mora sprejemati ne samo ECB. Sam si to zelo težko predstavljam in eh, rad bi videl takšno zakonodajo glede nadzora, uh, ki bi jo obenem tudi zdaj obravnavali, kajti kaj lahko se zgodi, da bo na koncu koncev prišel tisti organ, ki je za to pristojen in dejal, ja, res je, treba je uh, iti v reševanje. Država, v kateri pa ima ta banka sedež, pa je zaradi različnih razlogov pravi, da je bilo treba storiti ravno nasprotno. Ja, in kaj potem? potem se bo morala ta država boriti za to, da se ne bi slučajno zgodilo to, kar je pristojni organ za uveljavitev mehanizma reševanja odločil. Si lahko predstavljate, da bi Nemčija kar naenkrat eh, začela streljati iz vseh eh, topov proti ECB, zato ker ne želi nekega reševanja neke banke. Si, si znate predstavljati, kakšno izgubo ugleda bi to povzročilo celo pri ECB, eh, če bi s takšnimi odločitvami stala pred takšnimi napadi. To so težke vprašanja, ki jih bo treba obravnavati, ki pa jih morda ni nujno rešiti, treba rešiti že danes. Seveda eh, bo treba o tem govoriti do, do roka za nadmaje, ampak dejstvo je, da če želimo tu enotna pravila, potem moramo upoštevati tudi to, da moramo kot prvo imeti enotna in usklajena pravila za vsa tri področja. Okay, uh, thank you. Marianne. Marianne. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik wil uh, even... Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da prispevam k razpravi o eh, področju uporabe predloga. O enotnem pravilniku, ki bi veljal za vseh 18 držav članic, eh, govorimo že kar nekaj časa. Želimo uh, uniformno ureditev za banke, ampak to pomeni 17 eh, plus ali pa 18 plus. Enotni nadzorni mehanizem. No, če si pogledamo tiste države, ki sodelujejo pri enotnem eh, nadzornem mehanizmu, potem moramo govoriti o prostovoljni osnovi sodelovanja. Kako bodo te države sodelovale v eh, tej skupini? Enotni nadzorni mehanizem nam eh, morda lahko pri tem pomaga. Gre torej za banke, ki so pod neposrednim nadzorom Evropske centralne banke. Sama sem eh, mislila, da je enotni nadzorni mehanizem, eh, mehanizem, ki ne bo obstajal na dveh ravneh, da bo to enoten mehanizem. V realnem svetu seveda pomeni, da bi ga morali organizirati na pragmatični osnovi, da bi razlikovali med eh, institucijami, ustanovami, ki so pod neposrednim nadzorom ECB eh, e že od začetka in tistimi, ki so načeloma pod neposrednim nadzorom ECB, ampak jih v bistvu nadzorujejo nacionalni eh, nadzorni organi, kar bi popolnoma dobro delovalo. Na to pa bi imeli tukaj še seveda Evropsko centralno banko kot vodilno ustanovo. ECB bi lahko vedno posredovala, če bi bilo to potrebno. ampak pri ECB bodo morali ugotoviti, eh, kaj velja za nacionalni organ in kaj ne. Še vedno bi tako imeli enoten sistem in ne vem, zakaj ne bi pri eh, sanaciji in reševanju um, tako razlikovali banke oziroma zakaj, jih, eh, zakaj ne bi vzpostavili več kategorij. Operativno gledano gre za pravila nadzora. In mislim, da je pri tem organizacija predvsem vprašanje učinkovitosti delovanja. Upoštevati moramo tudi delovno silo, ki je eh, potrebna za vzpostavitev ustreznega nadzornega sistema bank. Če bomo razlikovali eh, te kategorije, potem bo vse skupaj predvsej bolj zapleteno. In mislim, da v tem primeru Eh, se stvari ne bodo poklopile tako, kot smo pričakovali. Kaj eh, pričakujemo od bank, kaj naj prispevajo? Spremeniti bodo morale svoje poslovne modele. Eh, sama sem mislila, da bomo za to uporabili BRRD. Prav. Ugotoviti moramo, katere banke spadajo pod enotni mehanizem za reševanje. Paziti moramo, da bomo eh, zagotovili delovanje različnih delov sistema. Hvala. Dziękuję, pani przewodnicząca. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če se navežem na to, kar je delala gospa Tisen, naj povem, da je vprašanje, kdo bo na koncu koncev sodeloval v tem eh, skupnem eh, razumem, enotne mehanizme za reševanje, vprašanje, ki ga v bistvu rešujemo tu in zdaj. Kajti dejstvo je, da bo za države izven območja evro veljalo vse to, kar sprejemamo zdaj. Tako da je z tega vidika ta odločitev pomembna, ali bomo torej uspeli v tem kontekstu bančne unije ohraniti neko enotnost enotnega trga ali bo prišlo do fragmentacije. No in z tega vidika in uh, moram reči, da z perspektive države izven uh, območja evra, kot je Poljska, moram povedati, da je ta predlog komisije v bistvu korak nazaj. Predvsem v odnosu do tega, kar smo vsaj do sedaj uspeli izpogajati v smislu nekega kompromisa glede enotnega mehanizma nadzora upozarjam na to, da s tem, ko pristopamo k enotnemu mehanizmu nadzora eh, v državah izven območja evra, s tem tudi avtomatično pristopamo k mehanizmu za reševanje. In eh, pravica glasovanja za države izven območja evra pa je tu popolnoma drugačna kot eh, pri sistemu enotnega nadzora. Uh, In to je tisto, kar se mi zdi pri tem predlogu velik problem. In to seveda nas privede do, vsaj v tem trenutku, kako izgleda, zelo težko spremljivega predloga, kar zadeva porazdelitev teže glasov v upravnem odboru enotnega mehanizma za reševanje eh, predvsem tudi, ker je matična država in država gostiteljica, kajti interesi držav gostiteljicev lahko zelo drugačni in eh, v veliko primerjih seveda tudi bodo eh, zelo uh, drugačni in tu bo treba priti do nekega dogovora in mislim, da če se ne upošteva stališč držav gostiteljic, bi to utegnilo predstavljati preveliko tveganje za države, ki se bodo odločile za takšno tesno sodelovanje. In zdi se mi, da vsaka država, ki sedi na, v odboru enotnega mehanizma za reševanje, mora imeti in se zasluži enako težo glasov kot matične države. Konec koncev je eno od ciljev tega mehanizma to, da se zagotovi neka sorazmerna finančna korist, ravno zahvaljujoč temu uh, Eh, mehanizmov v čezmenih primerjih in zato je nujno, da se uporablja načelo, da nobena država ne bo na slabšem. No country worse off. Treba je torej zagotoviti takšna jamstva, ki bodo vsaki državi zagotavljali, da ne bodo nosile višjih stroškov, kot če ne bi bilo takšnega usklevanja v smislu reševanja. In to mislim, da potem lahko prijede do tega jamstva, ki ga daje komisija, da je namen optimizacije stroškov na ravni EU, ne pa prelaganje stroškov reševanja z ene države na drugo. Po mojem mnenju ni jasno, ali odločitve komisije, ki jih eh, ta sprejema pri re, mehanizmu eh, reševanja, predstavlja enako kot eh, medijacija v okviru EBA kajti medijacija v okviru EBA bo ustrezno delovala le v kontekstu pravnega odbora mehanizma za reševanje, kajti države izven območja evra imajo rešen sistem presovanja v skupinah v okviru EBA in eh, tu zdaj obstaja strah, ali je to res eh, dejansko tudi zagotovljeno v primeru mehanizma za reševanje. Kajti, ko smo sprejemali zadnje rešitve za medijacijo, naj bi zagotovili kar se da nepristranski transparenten sistem. In eh, zdi se, da ta predlog komisije zdaj slabi položaj EBA. Potem delovanje ECB v kontekstu skupnega nadzora. To se vsaj delno prekriva s pristojnostmi mehanizma za reševanje. Uloga ECB kot nadzornega organa je tudi ta, da preprečuje krizne razmere v kreditnih institucijah. Tako da zdaj trditi, da, oziroma ugotoviti, da je prišlo do takšne situacije, v bistvu pomeni priznanje neuspešne politike nadzora. Torej, to povezovanje mehanizma nadzora in mehanizma za reševanje ni čisto jasno in ni jasno, ali bodo ukrepi v mehanizmu za reševanje dejansko v, namenjeni prestrukturiranju in likvidaciji ali dejansko preprečevanju tega, da bi ECB izgubila na ugledu zaradi slabega nadzora. To so vsa vprašanja, ki bi jih eh, rad eh, obravnaval tudi v kontekstu mandmaja, ki bomo vložili in zaenkrat hvala za vašo pozornost. Thank you, uh, Vicky. Hvala. Viki se nam je pridružila, tako da ji bom tako predala besedo. Izvoli. Yes, I apologize, I... Hvala, upravičujem se. Glasovala sem v svojem drugem odboru. Hvala za priložnost za besedo. Najprej eh, zaščita enotnega trga in državna pomoč. Mislim, da je zelo pomembno, da jasno povemo, da režim državne pomoči velja eh, za RSM tudi če komisija spreme odločitev ali pa odločitev spreme eh, neko nadnacionalno telo, da vseeno moramo upoštevati pravila na področju državne pomoči. Ta pravila so izjemno pomembna, če želimo eh, ponujati enake pogoje za vse. Obenem pa se moramo izogniti eh, temu začaranemu krogu nacionalnega dolga malce me je zaskrbelo, da ste želeli v predlogu spremembe 28 črtati eh, državno pomoč, ampak jasno moramo povedati, da ta pravila še vedno eh, veljajo. Imamo dve funkcije komisije, komisija kot eh, organ za reševanje eh, in komisija kot eh, organ za zagotavljanje konkurenčnosti. Ti dve funkciji moramo jasno Eh, ločiti. In tudi eh, funkcijo skrbi za konkurenčnost moramo ustrezno zaščititi. Veseli me, da boste črtali možnost komisije, da uh, sproži reševanje sama. S tem bi se namreč pojavila številna vprašanja. Tudi vprašanje um, uh, uloge EBA. Kaj pomeni, uh, če ima uh, EBA zavezujočo možnost medijacije. O tem moramo še razmišljati in se pogovarjati. Veseli me, da se vsi eh, poročevalci v senci strinjajo, da morajo eh, SN, eh, SMM in eh, ERD nekako ostati skupaj. Kako bo deloval Berlin glede na različne eh, akterje tudi o tem moramo razmišljati. Ta in, dva instrumenta morata še vedno soobstajati. Številni so se pogovarjali o tem, da eh, sporožilca za uporabo eh, sklada nismo uskladili z drugimi poročili, tudi zato moramo poskrbeti. Ne vem, zakaj smo črtali eh, pristojnosti za Bejlin pri SRD. Um, ne vem, sem mogoče napačno razumela zadeve. Vprašanje države gostiteljice. Slišali smo nekatere predstavnike držav gostiteljic. Član 51, člen 51 eh, se usmerja predvsem eh, proti domačim institucijam, institucijam gostiteljicam. Kar se tiče načrtovanja, bi rada videla, da bi organi v državi gostiteljice imeli več pristojnosti. Mislim, da je izjemno pomembno, da komisija eh, ne more sprejemati takšnih odločitev, da bi bila v prihodnosti odgovorna za kakšne stroške. S tem ne sme priti do odpiranja proračuna Evropske unije do različnih tveganj in to moramo jasno povdariti spoštovati moramo tudi pristojnosti, pristojnosti nacionalnih parlamentov, države, ki ne sodelujejo, kako je dejal polski kolega, pa morajo imeti pravico eh, pozvati oziroma sodelovati z odborom, tudi če načeloma ne sodelujejo. Rada bi eh, ustrezne obeseditve, ki zagotovijo uh, to fiskalno varovalko. Ljudje morajo imeti možnost, da se oglasijo, če vidijo, da ima kaj uh, vpliv na področje davkov. Nekateri kolegi so zaskrbljeni, zakaj gre tako počasi pri sprejemanju uh, dokumentov v bančni uniji. Po mojem mnenju, tem, s tem dajemo celotnemu režimu pravno gotovost. Ne smemo postopati prehitro, eh, ne sme priti do različnih vrzeli. Pravna gotovost je nujno potrebna, če želimo demokratični nadzor. Filip, želiš besedo ali ne? Ne, ne bom ti dala besedo dvakrat, Sven. Filip se lahko oglasi, če želi, ti pa ne. Ne, upravičujem se poskušaš eh, spostaviti nekakšne precedente in to eh, venomer. Bila sem na nočnem letu iz Washingtona, tako da danes eh, sem kar ostra. Če se nihče drug ne želi oglasiti, bom besedo ponovno predala Elisi. Hvala, govorila bom o angliščini, da bo stvari potekali hitreje. ne bom poskušala odgovoriti eh, na vsa vprašanja in komentarje, ki sem jih slišala. Želim že eh, le povedati, da sem vse te komentarje do dobra zabeležila. Poskušala bom eh, izvleči čim več iz tega dobrega duha sodelovanja, v katerem delamo. Dobro se zavedam dejstva, da moramo vzpostaviti ustrezen okvir BRRD za sanacijo in reševanje. O tem je govorila Sharon, o tem ste govorili druge. In ta okvir mora biti eh, usklajen z enotnim mehanizmom za reševanje vprašanje združevanja mehanizma razreševanja nadzornega eh, mehanizma, moje razumevanje je zelo blizu Marjaninemu. Gre za to, katere banke pokrivamo v teh dveh mehanizmih. Če pa obstajajo razmerja med državami članicami, kjer imamo eh, tako enotni nadzor in tudi eh, enotni mehanizem za reševanje. V nasprotnem primeru nima smisla, če imamo uh, močno nadzorno telo, ki ima posredno ali pa neposredno eh, vse pristojnosti za obravnavanje bank v določenih državah, potem je nujno imeti skupni sistem za reševanje. Takšna je pač logika. Potrebujemo tudi enotni sklad za eh, reševanje. Vse skupaj eh, mora biti združeno. V nasprotnem primeru ne moremo imeti kršitev enotnega trga in pravil na tem področju mislim, da vsi razumemo, da gre za zelo pomembno ravnotežje, ki ga moramo resnično zagotoviti, drugače bo vse padlo na raze. Drugi vidik zadeva raz, eh, različno podlago te strukture. Žal me je, da kolega eh, Petra, Petra eh, Simona ni več z nami. Res je, imamo. Um, scheme depozitnega jamstva, imamo skupni nadzor, imeli bomo tudi eh, skupno reševanje. Ampak ne smemo pozabiti, da so tri, eh, ti trije stebri v bančni uniji um, nosijo različen pomen. Imeli bomo enotni organ za reševanje, imeli bomo tudi enotni sklad za reševanje, ampak pri vprašanju depozitnih jamstev, imamo sisteme, ki so vzpostavljeni eh, individualno. Tako da v tem primeru nimamo sodelovanja pri zaščiti državljanov, ki spadajo eh, pod skupni sistem nadzora, pod skupni sistem eh, reševanja. Jams, depozite ščitimo le tako, da jih poplačamo v zadnjem primeru do 200 tisoč. In to nas seveda privede do še enega pomembnega vprašanja, do vprašanja enotnega notranjega trga. Vzpostaviti moramo mehanizem, ki bo zagotovil dovolj javnosti, eh, jasnosti, kako daleč lahko gremo z instrumentom Bejlin. Želimo skupno hierarhijo za Bejlin. Ta okvir je zelo pomemben. Na to pa se bomo morali lotiti tudi eh, harmonizacije, usklajevanja eh, delovanja različnih eh, eh, skladov, sklada za reševanje. In pri tem si moramo vprašati tudi, kakšna je vloga tega sklada. Eh, po mojem mnenju, to ni sklad, ki eh, eh, služi poplačevanju vrnitvi denarja. Ne, gre za organ, ki zagotovi kapitalizacijo, s katero lahko poskrbimo za vse ukrepe, eh, ki so potrebni za reševanje določene institucije. Niso vsi depoziti seveda enaki. Veliki depoziti so drugačni kot pa eh, depoziti MSP-jev in upam, da bomo lahko obrali nek skupen pristop pri tem. Ampak težko bo razložiti državljanom, da imamo sklad, s katerim bomo eh, zaščitili nekatero premoženje za depozite, pa bomo imeli zgolj tisto eh, zadnjo možnost na mizi in to je neka nacionalna varnostna mreža za vrnitev depozitov do 200 tisoč evrov. Tega nočemo seveda uh, vemo, da obstajajo nacionalne scheme za zaščito de, uh, sredstev, vzpostaviti moramo nekakšno sodelovanje teh zelo zanimivih schem. Obenem pa moramo drugim državljanom v drugih državah, ki ne spadajo po te scheme, zagotoviti podoben sistem varovanja, morda ne enak, ampak vseeno sistem varovanja, ki jim nudi določena zagotovila. Na to vprašanje financiranja težava pri financiranju. Mislim, da se vsi strinjamo, da bomo morali ta sklad eh, okrepiti z nekaj eh, kredibilnosti, seveda. Dogovoriti se bomo morali, kako zajamčiti, eh, da ta sklad ni zgolj sklad na papirju, da ne bo trajalo predolgo, zato da bo finančno pripravljen, da bo operativen in da ne bo operativen šele takrat, ko bo eh, denarja dovolj, ko bo eh, ta kupček popolnoma poln. Takšna vprašanja se porajajo tudi v svetu in upam, da bomo lahko prišli do nekakšne skupne ubeseditve, s katero bomo razrešili to težavo opazila sem tudi težave glede eh, glasovalnih ureditev. Dobila sem različna sporočila. Čeprav razumem, moramo eh, s prisotnostjo institucij skupnosti zagotoviti nekakšno skupno kulturo. Izvršni odbor mora eh, delovati skladno in spremati eh, dobre odločitve. Zabeležila sem si komentar Korin, Wortman Kol, iz besedila eh, pa sicer nisem popolnoma razumela, kakšno je bilo sporočilo Silvi, eh, ki si ga prebrala, ampak če se ne motim, ni želela dati glasova, eh, glasovalnih pristojnosti Evropski centralni banki. Bomo že videli, kaj, kaj lahko storimo. Tukaj so še druga odprta vprašanja. Mislim, da se strinjamo glede tega, kdo naj sproži samo fazo reševanja, ampak o tem bomo prav tako še govorili nekaterih elementov še nismo obravnavali. Wolf Klinc je naprimer dejal, da moramo eh, spregovoriti o prehodnem obdobju in ne le uh, za nacionalne sklade za reševanje, ampak tudi kako uh, to revizijo premoženja prenesemo v operativno fazo sistema. To je namreč potrebno. Potrebujemo tudi skupni eh, pravilnik in o tem ste številni že spregovorili. Potrebujemo skupna pravila za eh, dokapitalizacijo oziroma za delovanje eh, skladov. Sharon Bowles je bila zelo jasna, Vicky Ford je bila zelo jasna. predlog za BRRD strani sveta za dokapitalizacijo in to uh, dokapitalizacijo, ki poteka še pred tem, ko se pojavi potreba. O tem eh, bomo razpravljali tudi, ko bomo govorili znotraj enotnega mehanizma za reševanje in znotraj e, e, enotnega nadzornega mehanizma. Veliko je takšnih odprtih vprašanj. Poskušala bom e, upoštevati tudi besede gospe Luling, polskega kolega. Mislim, da bomo morali jasno določiti, kako obravnavati razmerja med državami članicami in bankami, ki jih najdemo znotraj bančne unije in tistimi, ki želijo ostati zunaj bančne unije. Deloma eh, to izhaja neposredno iz BRRD, ne pa iz eh, enotnega mehanizma za reševanje. Mislim, da je to zelo zahtevno besedilo. Na to imamo podrobne informacije o členih. Eh, Sven je zastavil nekaj vprašanj pa tudi Viki je zastavila nekaj vprašanj, mislim, da je prišlo do spremembe pri številkah. No, kakorkoli že, namen prelogo sprem, ki sem jih sama eh, pripravila, je bil ta, da bi dali več pristojnosti, tako kot je to eh, pretolmačila Viki Ford, da bi dali več pristojnosti v primeru, ko organ za reševanje spreme odločitev, eh, ki je drugačna od odločitve nacionalnega organa, da lahko posreduje. Torej. Zato smo pripravili te predloge spremen. Vprašanje nacionalnega sodelovanja. Sama poskušam s pomočjo različnih predlogov sprejem zagotoviti to, da ne bomo imeli odločitev, ki bi bile sprejete na ravni skupnosti in ki bi neposredno vplivale na fiskalno odgovornost posameznih držav članic, brez da bi imeli eh, jasne zamejitve pri takšnem delovanju. V praksi sem želela eh, prepovedati takšno situacijo, ampak to bo seveda odvisno od eh, posameznih razprav. Če želite, lahko to spremenim, dodatno pojasnim. Najlepša hvala, mislim, da nas čaka še veliko dela. Pazljivo bom pregledala vse predloge sprememb, ki jih boste uložili. Hvala za to zelo odprto razpravo. V veliko pomoč mi je bila. Hvala. Um, Najlepša hvala. Rok za oddajo predloga sprememb je kratek, 18. oktober. Ampak to ste vedeli že kar zgodaj in sistem za uh, ulaganje predlogov sprememb je bil takoj odprt, takoj, ko je uh, Elisa predstavila svoje poročilo. Še enkrat, rok za odajo prilogo sprememb je 18. oktober do 5. ure popovden. O prilogi se bomo pogovarjali 18. novembra, glasovali pa naj bi 25. novembra tukaj v odboru, na to pa na plenarnem zasedanju marca naslednje leto upam, da bomo seveda do takrat prišli do dogovora s svetom. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Počakajte malce. So, so formally, uh, a Pogovarjali bi se naj o prilogi sprememb za poročilo Hans Petra Martina. Nažalost je obtičal v prometu, tako kot številni eh, izmed nas, ampak vseeno je pripravil izjavo, ki jo bom eh, prebrala v imenu poročevalca oziroma pripravljalca mnenja. Gre za jamstvo Evropske unije, Evropske investicijske banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije. Hans Peter pravi takole, najprej bi se rad opravičil, sem namreč uh, pozen, prišlo je do hude um, nesreče na nemški avtocesti. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci, s katerimi smo zelo pozitivno sodelovali skupaj s poročevalci skoraj da vseh. Eh, političnih skupin smo prišli do razumnih kompromisov. E LS želi ločeno glasovati oziroma glasovati po delih pri uvodnih izjavah eh, A in C. Vseeno predlagam, da sprejmemo ta dva kompromisa. Veseli me, da smo zagotovili eh, poročevalne standarde za banke, kot tudi za posrednike in tudi za prejemnike investicijskih naložbenih projektov. S tem bomo zagotovili večjo preglednost dodelevanja uh, eh, sredstev uh, eh, EIB in izboljšali nadzor. Obene bomo omejili tveganja za špekulacije. Pozivam poročevalce v senci in vse ostale, da komentirajo, če bo potekala kratka razprava o predlogi sprem, pa Hans Peter upa, da mu bo uspelo priti do dvorane do takrat. Zaenkrat ga tukaj še ni. To so njegovi komentarji. Ne vem, ali se želi kdo oglasiti, gospod Luhan. Yeah, um, the... Hvala, gospa predsednica. Predstavljam gospoda Stolojana kot poročevalca v senci za to poročilo. Nekaj sprememb ima potem, ko je razpravljal ZLS. Prosi za glasovanje po delih pri Eh, kompromisu C. Gre za postopno prenehanje uporabe, gradual phasing out, vse do konca. To bi torej glasovali, eh, o tem bi torej glasovali ločeno. Gospod Stolojan in mi v ELS, ki smo o tem razpravljali prejšnji teden v Strasburu, menimo, da naložbe na področju obnoljive energije ne smejo biti preferencialne. Še vedno namreč obstajajo eh, države, ki, se, ki so odvisne od teh virov energije in zato ne smemo blokirati eh, investicij v tej smeri. To so naši argumenti. Imamo še en predlog spremembe, ki se nanaša na kompromis H, uvodno izjavo 14. Tudi tukaj prosimo za glasovanje po telih. Zadnji stavek. Prioritete bi morali uh, dati decentraliziranim eh, projektom in tako dalje. Mislim, da, ni, da še ni čas, da bi tako prioritizirali. Nekatere države članice se še vedno soočajo s težavami. In ker tega ne počnemo v Evropski uniji, tega ne bi smeli zahtevati od eh, držav, ki niso članice Evropske unije. Zato bi torej glasovali po delih pri kompromisu H. Na to predlog sremembe 78, ki ga je oblikoval sam gospod Stolojan. In ta predlog spremembe je že na glasovalnem seznamu. Gre za najpomembnejšo spremembo. Gospod Stolojan se zahvaljuje vsem poročevalcem v senci in tudi poročevalcu, poročevalcu z vsemi je dobro sodeloval. Vesel je, da imamo uh, sedaj na mizi to mnenje, ki je bilo predvsej kontroverzno, predvsej sporno na zasedanju skupine LS, ampak tako pa če. To je vse z naše strani. Nič posebnega ne bi več dodal. Hvala. Uh, well, sorry, have... Še nekaj se upravičujem. Še dva ustna predloga sprememb imamo, ki so jih pripravili liberalci. A se upravičujem, če boš uh, ti o tem govoril, bomo to zgolj podprli. Hvala v imenu socialistov in demokratov. Elisa, ti zastopaš gospoda Brmana? Da. V njegovem imenu bi se rada zahvalila pripravljalcu mnenja za delo, ki ga je opravil. Skupina socialistov popolnoma podpira predloge, ki smo jih dobili. Predlog komisije je dobrodošel in to zaradi več razlogov. Nova odločitev se nanaša na dejavnosti EIB in s tem bomo prispevali k socialnemu in gospodarskemu razvoju. S tem bomo bolje uskladili financiranje EIB uh, eh, s politiko skupnosti. Gre za jasno izboljšavo uh, usklajevanje z drugimi instrumenti Evropske unije. Za nas je še posebej pomembno, da se osredotočamo na spodbujanje malih in srednje velikih podjetij in da se osredotočamo tudi na podnebne spremembe, na uh, lajšanje posledic in delovanje na področju okolja. Imamo predlog za podaljšanje Eh, jamstva EU za naslednjo finančno perspektivo 2014 do 2020. Imamo možnost šestmesečnega podaljšanja, zato da bi zagotovili kontinuiteto financiranja EIB. Eh, e to je prav tako izjemno pomembno. Še enkrat naj povem, da osnutek mnenja izboljšuje predlog komisije. Nas še posebej eh, zanima, vprašanje ohranjanja. ohranitve eh, možnosti za EIB, za dolgoročno trajnostno delo, pri čem, pri čem ne bodo uporabljali davčnih ovas. EIB mora biti bolj transparentna, tako da bo jasno, kam eh, Roma denar. Transparentnost, preglednost in pa spoštovanje vsega, kar smo naredili na področju boja proti davčnim oazam in eh, proti nekooperativnim jurisdikcijam. Podpiramo preloge sprejem, ki jih je pripravljalec menja pripravil. To je sporočilo socialistov. Uh, Hvala. Alde, Nils. Hvala, gospa predsednica. Nekaj kratkih komentarjev bi rad podal. Načeloma podpiramo vse kompromise, ki smo jih dobili na sestanku poročevalcev v senci. Zagotoviti moramo ravnotežje eh, med preglednostjo in bojem proti pranju denarja. Obenem pa ne smemo eh, pahniti preveč upravnega bremena na Evropsko investicijsko banko. Sam sem pripravil dva predloga sprememb. Eh, zbrisati bi morali del eh, predloga spremembe 74 pri členu 16. V tem členu bi morali črtati zahtevo, da EIB takoj preneha z dodelitvijo eh, posojil, dokler ne bo eh, znano, kakšni so rezultati preiskav. Če bi naredili kaj takšnega, bi s tem prekinili delo EIB, saj bi to pomenilo, da bi eh, dolgo časa prenehali s takšnimi investicijami. Tudi na osnovi lastnih preiskav lahko EIB še naprej sodeluje. verjetno bi drugi eh, sodelujoči organi težko sprejeli takšno eh, odločitev. To tako ne bi bilo niti v interesu EIB, niti v interesu parlamenta. Predlagal bom ustni predlog sprejembe v tej smeri. Hvala. A se želi kdo oglasiti v imenu zelenih? Filip? Zanimivo se mi zdi, da bi naj govoril v imenu eh, nekoga, ki ga ni tukaj in to nekomu, ki ga ni tukaj. Vsi ste verjetno že na robu sedeža in koma čakate na to, kaj bom povedal. Podprli bomo vse kompromisne predloge poročevalca. Nekaj pa bi povdaril. Lahko še nekaj povem v imenu še ene osebe, ki je ni tukaj gospoda Stolojana. Mislim, da ne bi smeli omejevati financiranja na projekte eh, na področju obnovljivih eh, virov energije, na področju energetike. No, naj povem, da EIB trenutno financira tehnologijo 19. stoletja, ne pa 21. stoletja. In po našem mnenju je to enak argument. Ne verjamem vam, ko pravite, da Eh, zunanje države in pa nove države članice ne bi bile eh, pripravljene raziskovati teh področji. Eh, sončni potencial, veterni potencial je prav tako visok v teh novih državah kot v starih državah. Mislim, da se ne bi smeli držati stare tehnologije. To ni, to ni argument, ki bi ga lahko sprejel. Verjetno bomo kot manjšina ali pa morda skupaj z Astrid Luling podpirali nekaj, kar smo že povedali. Eh, mislim, da bi EBRD eh, e morali združiti z EIB, vsaj pri tistih delih, ki so eh, del Svetovne banke. Mislim, da je nesmiselno ohranjati neke institucije, ki so zgolj drage in ne prinesejo ničesar novega. Hvala. Še kdo? Prav? potem pa bolj ali manj sledimo časovnici. 78 prilogov sprememb je bilo, v ekonu smo precej enotni. Danes bomo glasovali, ker bo eh, pristojni odbor k malu glasoval, tako da bi radi, da upoštevajo naše mnenje. Tako da bomo sedaj začeli z glasovanjem imate vsi svoje glasovalne sezname. Da vidimo, če nam bo to uspelo brez glasovalnih kartic. Bomo videli. Smo pripravljeni prav. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13. Kdo je za? 13. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. No, no, ni vas tako veliko in sedite zelo narazen, tako da prosim, dvigujte eh, roke. 14, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 47, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis A, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis B. Kdo je za? Kdo je proti vzdržani sprejet? Kompromis C. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Nisem pripričana lahko morda preštejete. Sekretarjat bo preštel vaše roke. Vsi, ki ste za, dvignite roke. Kdo je za? Čakajte, čakajte, počakajte. Glasujemo o drugem delu kompromisa C. Ro, roke bomo morali ročno prešteti. Dvignite roko, če ste za. prav, pa bomo vse skupaj naredili elektronsko. Samo mislila sem, da je mogoče brez. Wait, well, I find a card now. this one somewhere. Here we are. No, I think we just open the vote. Ne mislim, da bomo kar začeli glasovati brez eh, preizkusnega glasovanja. Ste vsi pripravljeni? Drugi del kompromisa C. Ste vsi glasovali? prav sprejet. 16 za, 11 proti. Predlog sprejem je 52. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? No, preverili bomo. Preverjamo predlog sprejem je 52. Voted, pressed, ste vsi glasovali, nekdo ni pritisnil, ampak vseeno bom zaključila z glasovanjem zavrnjen 10 proti 17. 53. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 54. Kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo predlog srembe 54. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 55. Kdo je za, proti, vzdržani, spred zavrnjen, ampak vseeno bomo preverili. Zavrnjen je, tako je. 56, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, ista večina kot pri prejšnjem predlogu spremembe. 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60, kdo je za, proti, vzdržani, eh, sprejet. 61, kdo je za, proti, vzdržani, preverila bom. Mislim, da je sprejet. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet je. 18, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 19, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 62, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 63, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 64, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 65, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 66, kdo je za, proti Zmedena sem. 66, kdo je za? Proti. 66, John Paul, ne vem, če si za ali proti. Si za? Prav. Proti, vzdržani, sprejet. 67, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D, kdo je za? proti vzdržani spred. 70 kdo je za, proti vzdržani spred. 71 kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis E, kdo je za, proti vzdržani spred. Predlog spremembe 74. Ustni predlog spremembe skupine Alde. Ali ga lahko vsi spremete? Nihče nima nič proti, prav? Kdo je za, skupaj z ustnim predlogom srembe? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 75. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 76. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 78 je umaknjen. Kompromis F, kdo je za, proti vzdržanje sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti vzdržanje sprejet. 28, kdo je za, proti vzdržanje sprejet. Kompromis H v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržanje sprejet. Drugi del, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjen. To pomeni, da se ne bomo lotili predlogov spremembo 31, ampak številka 4. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 31 je brezpredmeten, 32, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 33, kdo je za, proti, vzdržani. Lahko prosim preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. 34. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijet. V redu. 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijet. 37. Kdo je za? Proti? proti vzdržani. Ali lahko prosim preverimo? Predlog se nam je 37. Ste vsi glasovali? A, vedno več ljudi prihaja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 15 za, 16 proti. 38 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet preglasujemo 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 40, kdo je za, 44, a, 40 je brezpredmeten. 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet čudno, ni tako več, eh, ni tako veliko rok. 42, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 43, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog srednje 7, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 44, kdo je za, proti, vzdržani, lahko prosim preverimo, 44. Malce več ljudi se nam je namreč pridružilo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejete 19 proti 15. Kompromis I, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 9. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predvsem je 11. Ali lahko vsi sprejmete ustni predlog srembe? Prav, glasujemo skupaj z ustnim predlogom srembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Elektronsko glasovanje o besedilu z izglasovanimi sprejemami. Glasujemo, upam. Ne, ne še. To je ura. Prav, hvala. Še dva, če glasujete. Končala bom. Konec glasovanja. 32 za, nobenega glasu proti in en vzdržan glas. Najlepša hvala in čestitke vsem uh, odsotnim. Nobene točke podrazno. Naslednjice bomo srečali 17. oktobra ob 9. uri zjutraj. Hvala.